Drage kolegice in kolegi, predlagam vam, da sedete na svoja mesta. Se opravičujem za to desetno, desetminutno zamudo. Sprejetje dnevnega reda. Tri spremembe. Točka 19. Pogajanja s svetom o ukrepih za lažje uresničevanje pravic podeljenih delavcev v okviru prostega gibanja delavcev. To je glasovanje. Točka bo predstavljena in sicer po točki 22 bomo o tem glasovali. Potem poročilo McIntyre. Oblikovanje ugodnega okolja za podjetja. Točko 6 bomo preložili na izredno zasedanje, ki bo potekalo 3. februarja v Strasburu. Točka 23 izmenjava mnen o pogajanjih o večletnem finančnem okviru. Uradno smo dobili tudi mandat, da pripravimo mnenje za pristojni odbor, ki pripravlja to poročilo. Gre za poročilo na lasno pobudo. Dnevni red smo spremenili kot sem vam pojasnila, upam, da se z njim strinjate. Druga točka sporočila predsednice. 12. in 13. februar, takrat naj bi zasedal naš odbor. Seja se bo začela o 15. uri 12. februarja. Do povdne 12. februarja smo sejo odpovedali. tolmačenje, ki se ne uporablja. Na sestanku delovne skupine odbora Ekon o evropskem semestru španščina ni bila uporabljena, gospa Gutierrez ni sodelovala na udeležbi, o tem predhodno sekretarjata ni obvestila. Zato tolmačenja v španščino takrat nismo uporabili, niti francoščine nismo zahtevali, kajti gospod Gutierrez Preto je izredno zahteval tolmačenje v španščino, ker je bil poročevalec v našem odboru. Se pravi, alternativne možnosti so bile omejene. Tretja zadeva, tako kot vedno. Današnja seja se prenaša preko interneta, preko aplikacije e-meeting lahko to spremljate in seveda preko spleta. Točka 3. Sprejetje zapisnikov sej 14. in 18. novembra. Če ni nobenih pripomb ali jih ne boste imeli do konca seje, bomo zapisnika sprejeli. Smo pri točki 4 na dnevnem redu. Pripravljamo mnenje o poročilu na lasno pobudo, ki ga pripravlja odbor KONT in sicer na temo orodja za spremljanje uspešnosti porabe Evropskega socialnega sklada za starejše delavce. Pripravljeno je bilo tudi posebno poročilo računskega sodišča številka 25 skozi 2012. Besedo predajam naši poročevalki oziroma pripravljalki mnenja, gospeda Nutija Zlovjecki, ki nam bo tudi povedala, kaj se je dogajalo z 31 predlogi sprememb, ki jih je bilo, kot rečeno, vloženih. Sedem jih je vložila ona, gospa poročevalka, beseda je vaša. Dziękuję, pani przewodnicząca dragi koleženki in kolegi. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Prihodnje leto bo vse manj oseb v rodni starosti, zato bomo morali nekaj storiti 8 odstotkov celotnega proračuna Evropske unije smo namenili temu skladu. Države izvajo 17 operativnih programov, nekje 60 programov je bilo v obdobju 2007-2013 namenjenih starejšim delavcem. Pripravljeno je bilo poročilo računskega sodišča v letu 2012, niti države članice, niti komisija pa ne morejo predložiti dokaza v zvezi s tem, koliko starejših delavcev je dejansko koristilo sredstva iz tega sklada, koliko sredstev je bilo temu namenjenih, koliko dejavnosti v okviru tega sklada je bilo učinkovitih, ali se je s tem izboljšala usposobljenost starejših delavcev, so se izboljšale njihove veščine. Kar nekaj predlogov vsebuje to poročilo za komisijo in za države članice, predvsem v zvezi z nadzornimi mehanizmi, v zvezi s temi skladi. 31 predlogov sprememb je bilo vloženih, na podlagi teh 31 predlogov nam je uspelo pripraviti sedem kompromisnih predlogov. Sem sodi tudi večina predlogov sprememb, ki so jih vključili kolegi. Najbolj pomembna sprememba pa je kompromis A, uvodna izjava A gre za ovire na trgu dela, mi bi želeli, da se vključe tudi spremenjujoči delovni pogoji in vse večja konkurenčnost. Poleg tega pravimo, da vsak posameznik lahko sprejme odločitev, da ostane na trgu dela tudi po starosti za upokojitev. V kompromisu B izpostavljamo, da obstaja velika raznolikost, ko govorimo o starejših delavcih. Petinštirideset odstotkov je moških, enajstirideset odstotkov žensk. To smo torej vključili. pri teh starejših delovcih opažamo, da imajo slabše veščine, tudi pristop delodajalcev do starejših delovcev ni najboljši. V kompromisu C izpostavljamo, da so sredstva iz Evropskega socialnega sklada namenjena tem ukrepom predstavljala 8 odstotkov BDP-ja. V prvem odstavku pravimo, da programi, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada, pa tudi informacije v zvezi z izdatki, morajo biti objavljeni na javnih spletnih straneh. Te informacije so zelo pomembne. Pomembno je, da številke porazdelimo tudi med spole. Odstavek 4. Potrebujemo informacije o starejših delavcih, ki so uspeli pridobiti nove veščine. Tu v tem četrtem odstavku prosimo za posredovanje številk v zvezi s tem, koliko starejših delavcev je sodelovalo v teh primer, eh, programih, koliko so se izboljšale njihove veščine, koliko jih je našlo delo. Ti statistični podatki so zelo pomembni. Peti odstavek kompromis F programi, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada, morajo biti pregledni. Posamezne ukrepe moramo biti zmožni povezati z cilji. In še kompromis G, sedmi odstavek. Tu govorimo o tem, da moramo stalno spremljati tudi politiko vseživljenjskega učenja in aktivnega staranja. Hvala lepo vsem poročevalcem v Senci za konstruktivno sodelovanje. Upam, da bodo pri glasovanju vse politične skupine lahko podprle kompromisne predloge sprememb, ki sem jih predstavila. Hvala. Merci, uh... Hvala lepa. Fil Benjon, potem še kdo? Gospa Moran Šartje, še kdo? Samo vidva. Fil Benjon. Yeah, very... Hvala, zelo kratek bom poročevalka je zelo učinkovito delala pri tem dosjeju v skupini Alde. Lahko podpremo vse predlagane kompromise in tudi večino predlogov sprememb, ki niso bili vključeni v kompromisne predloge. Ne podpiramo predloga 25. Lahko pa podpremo predlog 31, če bo sprejet usni predlog spremembe poročevalke. To je vse za enkrat. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Moranša Trije, zelo na kratko, predsednica. Hvala lepa pripravljalki mnenja za upravljeno delo. Vse točke, ki smo se jih lotili, so bile izpostavljene tudi za obdobje 2014 do 2020. To so zadeve, ki jih želimo prihodnje izboljšati. Hvala lepa, da ste ugodili našim zahtevam glede Evropskega socialnega sklada. Hvala. Merci. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Če ne, dajem besedo pripravljalki mnenja, da zaključi razpravo. Najlepša hvala. Hvala lepa za te pripombe. Filip Benjon, predlog 31. Tu želimo dodati da analize trga dela opravljamo na nacionalni ravni, te analize potem treba zbrati. Nimamo na voljo ustrezne zakonodaje za zbiranje takšnih informacij. Morda bo v prihodnje politika na socialnem področju bolj poenotena v Evropski uniji, zato vas pozivam, da sprejmete tudi predlog 31. Hvala. Ja. Dobro glasovali bomo 23. januarja, torej jutri, če se ne motim. Odbor KONT bo tako lahko upošteval naše mnenje na glasovanju 18. februarja. Tako smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Gremo na točko 5. Obravnavali bomo kompromisne predloge sprememb mislim, da skupine ELS, gospod Gutierrez Prieto, ne vidim ga v dvorani, gospa McIntyre je tu, da mi ne bo kdo očital, da smo obravnavali poročilo gospe McIntyre, ker niso bili prisotni ostali poročevalci v senci. Koordinatorji, lahko najprej obravnavamo poročilo McIntyre glede na to, da ni nobenega poročevalca v senci tu, razen gospoda Debakarja. Ja, dobro, potem pa pojdimo na točko šest. Bi lahko prosim preverili, kje so vsi člani? Ne želimo motiti dela ostalih kolegov in tistih, ki nas spremljajo pri delu, vključno s tolmači. Točka šest. 42 kompromisnih predlogov sprememb bomo obravnavali poročilo McIntyre. Preden ji predam besedo, pa naj povem, da imamo kar nekaj težav s tem poročilom. Gre pa za to, kako lahko Evropska unija prispeva k oblikovanju ugodnega okolja za ok podjetja, poslovne dejavnosti in na novo ustanovljena podjetja za ustvarjanje novih delovnih mest. Gre za poročilo na lasno pobudo. O tem smo se že pogovarjali, tudi odločitev smo sprejeli, koordinatori se strinjajo. Trikrat smo že obravnavali to poročilo. Zakaj? Odbor IMKO je pripravil poročilo na lastno pobudo, ki je na temo, ki je bila zelo podobna naši. Zato smo morali naravni koordinatorjev trikrat posredovati, da smo mi lahko to poročilo označili kot poročilo na lasno pobudo. Tu smo na vse zadnje kot odbor za zaposlovanje socialne zadeve tudi pristojni. Poročevalka. Ni v celoti upoštevala moje analize. Zahvaljujoč izkušnjam sekretarja, sekretarjata smo lahko črtali nekaj odstavkov, ki niso bili praktično v naši pristojnosti. Spremenili smo jih, jih nismo kar avtomatično črtali kot nedopustne. Ogromno predlogov sprememb je bilo uloženih strani kolegov. Tudi predlogi sprememb, ki so bili namenjeni temu, da se črtajo nekateri deli začetnih odstavkov poročevalke. Če bi črtali te dele odstavkov, bi s tem odpravili tudi pristojnost našega odbora pri prvotnih odstavkih. Gospod Krojcman, pa tudi nekateri drugi so me obtožili, da sem organizirala stvari tako, da bi bili ti odstavki samo delno sprejeti. Teh kritičnih pripomp ne sprejemam zaradi zgodovinskih razlogov, ki sem jih navedla. Še enkrat naj natančno pojasnim, da nisem jaz odločala o tem, kaj bo sprejeto in kaj ne. Strogo sem se držala na sveta sekretarjata, sekretarjat našega odbora pa seveda ne more biti obtožen politične pristranskosti. Šlo je izključno za problem v zvezi s pristojnostjo, ni šlo za kakršnokoli politično vrednotenje besedila. Upam, da bomo na tej podlagi lahko pravili koristno razpravo o poročilu McIntyre. Tudi v okviru pogajalske skupine je ostalo precej nerešenih vprašanj ki so se izpostavila že med pripravo poročila. To je tudi razlog, zakaj jutri o tem verjetno ne bomo uspeli glasovati. Besedo predajam poročevalki. Upam, da bo mirnost tega odbora skupaj z njegovo pristojnostjo dosledno odražena. Tudi v tem poročilu želimo si, da bi opravili koristno razpravo, pri čemer bomo spoštovali svoje pristojnosti. Ne želimo, da bi druge odbore kdorkoli imenoval za pristojne. Enako ne želim, da bi mi odzemali pristojnost komu drugemu. Hvala. Poročevalka. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila kolegicam in kolegom za delo na tem dosjeju. Zelo vesela sem, da je sekretarjat predlagal, da se glasovanje preloži zjutri na 3. februar. Do takrat nam bo upam uspelo razrešiti odprta vprašanja. To je zagotovo pozitiven ukrep. Verjetno veste, da je bilo uloženih 276 predlogov sprememb. Pripravili smo, mislim, da na koncu nekje 40 kompromisnih predlogov. 157 predlogov sprememb smo stlačili v te predloge, tako da sem hvaležna vsem za odzive. Ogromno nam je uspelo vključiti v kompromise. Mislim, da se bomo o kompromisih tudi dogovorili, nekaj dela pa nas še čaka. Nekateri kolegi so se ponovno oglasili in zahtevali določene spremembe. Sama bom storila vse, da ugodim njihovi želji. Nekaj novih predlogov bom še poslala na okoli. Upoštevala sem tudi vse pripombe, ki so letele na to, da delujemo izven področja naše pristojnosti. Vse predloge sprememb sem pripravila tako, da bodo vsebinsko jasno v naši pristojnosti. Pri nekaterih kompromisih nismo bili uspešni. Kompromis DD bomo črtali, glasovali bomo o posameznih predlogih sprememb, drugi pa je kompromis Z. Tudi tu nam uspešno sporazuma ne bo uspelo doseči, se pravi, da bomo morali obravnavati posamezne predloge sprememb. Razen teh dveh DD in Z pa mislim, da ni nobenih drugih ovir. Na kolege se bom posamično obrnila in še enkrat prosila za podporo. Sedaj, ko imamo na voljo nekaj več časa, upam, da mi bo uspelo organizirati v sredo popovdne še eno srečanje poročevalcev v senci. Upam, da se nam bo potem končno uspelo dogovoriti tudi glede sklepnih kompromisnih predlogov in tudi končnega poročila. Kot rečeno, ITRE je uporabil pravilo 50 pri tem poročilu, zaradi tega je kar nekaj odstavkov iz njihovega mnenja in ki so v njihovi sključni pristojnosti avtomatično prešlo v poročilo, je pa kar nekaj ITRE odstavkov, ki niso niti v pristojnosti odbora ITRE, niti v pristojnosti našega odbora, ter več so bolj v pristojnosti odbora EKON. Glede na to, da odbor EKON ni pripravil mnenja, osebno menim, da bi morali te odstavke obravnavati kot nedopustne ali pa bi morali o njih glasovati. Ko gre za ustvarjanje delovnih mest, se mi zdi, da tega res ne bi smeli omenjati v odstavkih odbora ITRE, glede na to, da je to bolj tematika, ki zadeva odbor EKON. Upam, da me boste pri tem podprli. Zanima me seveda tudi vaše mnenje. Hvala lepa vsem pročevalcem v senci za pripombe in prispevke. Upam, da bomo še naprej uspešno sodelovali. Do sedaj nam je uspelo doseči že veliko. Hvala. Eh, hvala, gospa poročevalka. Lahko povem, da se strinjam z vašo oceno glede mnenja odbora ITRE. odbor ITRE ni vedno dosledno upošteval, kaj je v njihovi pristojnosti in kaj ne. Oni so pripravili poročilo na lastno pobudo na zelo podobno temo. Še preden ste se vi tega lotili, tudi odbor, ki ste ga izpostavili, se je s tem ukvarjal in ne odbor IMKO, kot sem prej pomotoma izpostavila. Gospod Debakar, hvala, gospa predsednica, hvala tudi poročevalki za upravljeno delo. Ogromno kompromisnih predlogov smo že prejeli, opravili ste po mojem mnenju dobro delo. Veliko naših predlogov sprememb ste vključili, seveda, če niso bili nedopustni. Z vidika Alde imam nekaj pripomb. Najprej kompromis E. Dodali ste nekaj k prvotnemu besedilu in sicer v zvezi z trajnostnimi javnimi naložbami. Pomembno je, da stvari povežemo tudi z javnimi naročili, public procurement. Kot javna institucija sistem zagotovimo dodatna orodja. Se pravi, da lahko tudi drugi sodelujejo pri javnih naročilih, s tem bomo ustvarjali rast in delovna mesta. To je zelo pomembno, zato bi morali to upoštevati. Kompromis Cook Prvotno besedilo nam je bilo ljubše, tam ste omenjali tudi davčne spodbude in olajšave. Ne vem, ali je v okviru našega odbora to sploh možno vključiti v besedilo, za nam, nas se je to zdelo pomembno. Kompromis pa. Besede or information center distributed, to bi morali črtati, ker vnaša zmedo. Zdi se, da obstaja alternativna možnost, se pravi one stop shop na eni strani in po drugi strani regionalni informacijski centri. Zato bi morali uporabiti formulacijo, ki bi omenjala tudi European Enterprise Network. Kompromisen, tu bi morali biti bolj neutralni glede spola, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja je pomembno za moške in ženske. Upam, da nam boste ugodili, glede na to, da imamo nekaj več časa sedaj na voljo. Tudi sam pa sem prejel elektronsko pismo glede dopustnosti predlogov ali posameznih odstavkov, naprimer, če se črta določen del odstavka, ker na sam lepem odstavek postane nedopusten. To me je nekoliko zbegalo, ampak kot kaže, imamo še nekaj časa na voljo, zato da se pogovorimo tudi s sekretarjatom, da nam povedo, ali je res vse nedopustno ali je morda možna kakšna druga rešitev. S kolegi se veselimo nadaljnega dobrega sodelovanja. Do sedaj sodelovanje je potekalo zelo dobro. Hvala. Sergio Gutierrez Prieto dobi besedo. Hvala lepa, da ste uspeli najti našo dvorano. Mi je zelo žal, da vas ni bilo v dvorani takrat, ko bi morali obravnavati vašo točko. Naj se odzovem na to, kar je povedal kolega Debakar. Če počnemo stvari, ki niso v naši pristojnosti, potem prosim, da niste užaljeni, če stvari niso dopustne. Niti mi tega ne morete zameriti, ker nisem jaz tista, ki o tem odloča. Prvotno poročilo v enem odstavku navaja, da, no, sedaj na pamet citiram, ampak Evropska podjetja bi morala biti bolj konkurenčna. Ja, ampak saj ni naš odbor pristojen za te zadeve. Potem, da morajo stvari biti v naši pristojnosti, to je logično. Poročevalka je potem spremenila odstavek. Zapisala je, da postanejo podjetja bolj konkurenčna, zato da bi ustvarjali več delovnih mest. In ponovno so me vprašali, ali je sedaj to dopustno. Ali je dopustno zato, ker se omenja ustvarjanje delovnih mest, ampak prvotni odstavek je tisti, ki je v naši pristojnosti. Nekoliko preveč togo delujemo. Želim, da delujemo skladno s pristojnostmi, tu ne gre za leve ali desne. Sama skušam biti čim bolj nepristranska pri obravnavanju vprašanja, ki je tako zelo občutljivo, naprimer konkurenčnost in oblikovanje ustvarjanja delovnih mest. Kolega Prijeto. Hvala lepa, predsednica. Najprej se opravičujem vsem v dvorani, ampak vsake toliko je treba biti fleksibilen in prilagoditi dnevni red, tudi morda kdaj zaradi osebnih razlogov. Hvala lepa kolegici McIntyre za vas trud, hvala za pripravo kompromisnih predlogov. Mislim, da imamo sedaj na voljo boljšo poročilo. Prvotno poročilo je bilo predvsej oddaljeno od našega stališča, torej od stališča skupine socialistov. Dobro je, da smo opravili toliko razprav ko smo se prvič pogovarjali o poročilu, potem o predlogih sprememb. Hvala lepa, da ste upoštevali tudi tista bolj občutljiva vprašanja, še posebej iz naše skupine. Mislim, da smo že zelo blizu tega, da dosežemo sporazum. Brez večjih težav bi lahko glasovali o večini predlogov sprememb in kompromisov, tudi o celotnem besedilu. Kot kaže, o tem ne bomo glasovali ta teden, do prihodnjič bomo tu in tu tam še popravili kompromisne predloge. Upam, da se s tem ne bomo preveč oddaljili od našega stališča. Naprimer, kompromis T. Tu omenjate neposredne delovne stroške, da je to ena od glavnih ovir, zakaj podjetja ne ustvarjajo novih delovnih mest lahko bi uporabili bolj splošno formulacijo, ki bolj odraža realno stanje, naprimer, da bi govorili o tekočih stroških. Neposredni stroški dela seveda niso povezani z stroški za energijo, ki jo jih nosijo podjetja. Zato se mi zdi, da bi morali to formulacijo spremeniti, sicer jo bo kdo napačno razumel. Sam koncept je treba spremeniti. Potem predlog 171, ki sem ga sam uložil, ta mislim, da bi bil primeren za besedilo. Lahko bi imeli nekaj težav, po mojem mnenju, pri glasovanju o kompromisu A. Sicer lahko to podpremo, če bi zadnji del odstavka zamenjali, In sicer s predlogom spremembe 120, gospe Cornelisen. Mislim, da bi bil kompromisni predlog potem veliko boljši. V tem primeru bi ga lahko tudi podprli. Še en problem imam in sicer s kompromisnim predlogom CC. Tam govorite o področju zaposlovanja, o zakonodaji z področja zdravja in socialne varnosti, kako to vpliva na zaposlovanje. Formulacija bi lahko tu bila nekoliko boljša, čeprav se je pročevalka predvsej pomatrala pri tem odstavku. Mislim pa, da bi morali ta vidik še nekoliko bolj natančno pojasniti. Zakonodaja z področja zdravja in varnosti pri delu zagotovo ni negativna, zato bi lahko to podprli. Poleg tega se nam zdi, da bi lahko imeli še kakšno težavo pri predlogu FF. Tam govorite o napotitvah. Tu bomo v prihodnjih dneh predložili spremembo, tako da bo besedilo spremljivo tudi za nas. Hvala lepa poročevalki za vas trud. Res presrčno hvala. Še posebej, ker se potrudila in ugodila našim željam. Hvala lepa. Yes. Ja, <clears throat> Hvala lepa. Drugi se trenutno niste javili k besedi, ampak morda želi komisija kaj dodati. Izvolite besedo, nimam vašega imena. Komisija pozdravlja to poročilo na lasno pobudo, ki poziva k oblikovanju ugodnega okolja za podjetja, poslovne dejavnosti in na novo ustanovljena podjetja. Komisija je sprejela novo sporočilo o industrijski politiki ravno danes in ključno sporočilo tega dokumenta je, da mora Evropska unija nujno zastaviti temelje za postkrizno rast in ravno industrija je osno, lahko izhodišče za vse skupaj. Um, um, zastavili bomo prednostne naloge na področju industrijske politike in eh, tukaj poskrbeli za potrebne spremembe. Hvala lepa. Besedilo še enkrat dajemo poročevalki. V glavnem so vas kolegi podprli in upam, da bo pobuda uspešna. Gospa McIntyre, izvolite. Hvala lepa. Zelo sem eh, hvaležna za podporo, ki je mi je bila izražena. Pripravljanje tega poročila je bila zelo pozitivna izkušnja. Najprej, gospod Debaker, popolnoma vas podpiram pri tem, kar ste povedali o javnih razpisih. To bom vključila v poročilo. Težko pa bo vključiti davčne spodbude, kajti s tem bi stopili na teritorij odbora za gospodarstvo in monetarne zadeve. Potem tudi uravnotežen teženje zasebnega življenja in pa dela, to ni samo vprašanje žensk, eh, to zadeva tudi moške in zato bi prav gotovo lahko to vključili tudi pri tem poročilu. Kolega Preto, pri kompromisu te smo že v, izključili besedico labor, govorimo o neposrednih stroških, tako da upam, da smo s tem šli dovolj v vašo smer in da bomo lahko dosegli dogovor. Prav gotovo si bomo o, o še enkrat ogledali kompromis A in še enkrat si bomo ogledali tudi CC in FF. Vesela sem, da bomo glasovali šele 3. februarja. Če bi se sestali naslednji. Ko se bomo takrat eh, sestali, bomo prav gotovo uspeli doseči široko, poroč, široko podporo za poročilo. Vesela sem tudi podpore komisije in upam, da bomo tudi od komisije dobili pozitivni feedback. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da so si majhna in srednje velika podjetja zaslužila, da si vzamemo k srcu njihove interese. Poleslali smo dobro poročilo, torej ne bomo glasovali jutri, ampak bomo glasovali 3. februarja, če je morda kdo zamudil to sporočilo na začetku. Sedaj pa prehajamo predstavljamo poročilo Gutierrez Prieto, Evropske semestre za usklajevanje gospodarskih politik. Hvala lepa, predsedujoči. Zelo na kratko. Najprej bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v senci za pripravljenost, da dosežemo sporazum glede tega poročila. A priori delo ni bilo enostavno zaradi stroge časovnice. To je prednostno poročilo, o katerem bi morali glasovati in sicer na plenarnem zasedanju februarja, kar pomeni, da smo morali res intenzivno, hitro delati. Kar nekaj predlogov sprememb je bilo vloženih, o njih smo se morali dogovoriti. Izhajali smo iz precej različnih stališč. Sledili smo dvojnemu cilju, želeli smo oblikovati poročilo, s katerim bi naš odbor poslal tudi zelo jasno sporočilo, da bi tudi v odnosih s svetom in komisijo lažje branili stališče našega odbora in tudi parlamenta, zlasti, ko gre za evropski semester. Želeli smo, da se ne bi delo podvajalo z delom, ki ga upravlja odbor Ekon. Mislim, da nam je to uspelo doseči. Vendar se moramo zavedati, in to sem enkrat že povedal, gospod Debaker pripravlja poročilo v odboru Ekon. Mi smo želeli, da bi s svojim poročilom njegovo poročilo dopolnili. Na področju socialne politike so te zadeve pomembne in imajo vpliv tudi na makroekonomskem področju. Zato smo tudi delali na tak način, ko smo pripravljali 33 kompromisnih predlogov. V tem trenutku sicer še zaključujemo stvari, želimo si, da bi potem lahko tudi čim hitreje glasovali, ampak nasplošno gledano lahko povem, da smo nasegli splošni sporazum glede samega poročila. Nekaj več težav imamo z prilogo. tu moram res jasno stvari povedati. V odboru smo se o tem večkrat pogovarjali. Izhajamo iz skupnega, večinskega, skoraj da soglasnega stališča. Že pri prejšnjem semestru smo ravnali enako. Gre na vse zadnje za področje soodločanja, zato moramo znotraj poročila ohraniti tudi priloge. Tudi pri prejšnjem poročilu smo to storili, ni bilo nobenega nasprotovanja strani ostalih skupin, tako da tokrat izhajamo iz stališča, ki ga je najprej pripravil kolega Debakar v odboru Ekon. Mi nismo želeli odpraviti celotne priloge ali nekaterih odstavkov. Skupina liberalce je zauzemala to stališče včeraj. Zdi se, da tudi skupina ELS goji določene pomisleke. Danes smo se ob dveh pogovarjali o tem, ali naj sploh ohranimo priloge ali ne. Mislim, da smo storili korak nazaj, nerazumljiv korak nazaj v tem procesu demokratične legitimnosti. Priloge bi morale ostati, sicer bomo res storili korak naprej. Ne vem, ali bo sta skupini Alde in ELS uspeli uveljaviti svojo voljo ali ne. Večina skupin se zauzema za to, da se pospeši ta demokratičen proces, Želim si, da bi sprejeli stališče, kot sem ga predstavil. Sem poročevalec, zato lahko samo še enkrat povdarim, da res ne vem, odkot izvirajo vsi pomisliki. Zato prosim tako skupino Alde, kot tudi tiste skupine ELS, ki imajo določene dvome, da še enkrat razmislijo o morebitnih posledicah, o tem, kakšno sporočilo bi kot odbor poslali svetu in komisiji, če bi storili korak nazaj. Toliko z moje strani. Še enkrat hvala lepa vsem poročevalcem v senci. Hvala lepa za podporo v času pogajanj. Mislim, da če ne bi prišlo do teh sprememb v zadnjem hipu, bi že jutri lahko glasovali o doseženem soglasju. Hvala. Uriki. Hvala lepa. Gospod Öri je prosil za besedo. Z institucionalnega vidika bi rada nekaj povdarila. Če se vrnemo nazaj na to vprašanje. Bistvena razprava v demokraciji je seveda vezana na gospodarske in politične usmeritve. To je pravzaprav temelj vseh javnih politik. Če pustimo ob strani potem ostale funkcije, ki niso v naši pristojnosti. Na evropski ravni je ta razprava težavna. No, se zadnje delujemo na področju, ki je v prvi vrsti v pristojnosti držav članic. Člen 121 pogodbe sicer pravi, da gospodarska in politična vprašanja obravnavajo države članice kot vprašanje v skupnem interesu. Člen 121. 45 pa pravi, nekoliko manj zauzeto sicer, da enako velja tudi za politiko zaposlovanja. To je torej podlaga, na kateri delujemo. Na tej podlagi se pripravljajo gospodarska politika, tudi javna politika, pripravljajo se smernice z področja zaposlovanja ko gre za smernice za zaposlovanje, imamo večje pristojnosti kot odbor Ekon, še zlasti, ko gre za večje politične in gospodarske usmeritve. Ko sem bila predsta, predsednica odbora Ekon, sem vedno skrbila za to, da te velike, široke smernice obravnavamo skoraj da kot zakonodajni dokument. Takrat smo sodelovali tudi z gospodom Örjem, ki je bil poročevalec o smernicah z področja zaposlovanja. Uspešno smo opravili to vajo. Takratno belgijsko predsedstvo nam je bilo veliko pomoč. Uspelo nam je celo vplivati na pripravo samega poročila. Potem pa je začel veljati evropski semester, letni pregled rasti se je začel pripravljati, zato sta se tudi zakonodajnega vidika spremenila statusa teh dveh zakonodajnih besedil. Ne vem, ali smo prejšnji teden ali še teden predtem imeli izmenjavo mnen z predsednikom Emka. Danes smo zaključili z drugim evropskim parlamentarnim tednom. Gre za pogovore med parlamenti. Govorimo o poročilu o pregledu rasti. Svet vseh prošen Evropskega parlamenta še ne osliši, ampak sama res ne razumem, zakaj se Evropski parlament umika od ustaljenih praks, zakaj se odreka pristojnostim, ki mu pripadajo v okviru te družbene pogodbe. No, vse zadnje smo tudi mi kot parlament tisti, ki lahko najlažje vplivamo na pripravo strategije oziroma na sprejemanje odločitev, še preden jih sprejme Evropski svet. Ne vem, da obstajajo pravni argumenti v smislu, da to ni skladno s pogodbo in tako naprej in tako dalje. Ampak, če bi počeli samo stvari, ki so strogo zahtevane v pogodbi, ne bi dosegli veliko, niti se ne bi pogovarjali o poročilih na lasno pobudo, ker ne bi spoh imeli možnosti taka poročila pripravljati. Se upravičujem, ker vas ponovno spominjam na to, ampak skoraj da vsakič moramo to početi, kadarkoli obravnavamo ta vprašanja. Je pa to ključnega pomena, zato da boste vedeli, kaj je v pristojnosti našega odbora, kaj je v pristojnosti parlamenta. To je pomembno tudi zaradi preglednosti o pri razpravi o smernicah o gospodarski in drugih politikah. Nadalje pa besedo predajam Šabi Oriju in Marjan Harki. Ko smo svoj eno kosonin, moštvalo jabon, Veronika Lepa Fontanji. Hvala lepa. Govoril bom v imenu Veronike Montpellier, ki je morala oditi v Španijo in se ni morala udeležiti današnje seje. Pred sejo smo imeli na pripravljalnem sestanku zelo budno razpravo. Deloma se strinjamo z mnenji poročevalcev v senci. pozdravljamo tudi to, da poročilo govori o spodbudah za rast, da govori o vlogi žensk na delovnih mestih, da podarja pomen visoko kakovostnega dela in pomen spravljanja družinskega in poklicnega življenja. Strinjamo se tudi z omembo scheme Jansva za mlade. Smo pa proti nekaterim kompromisom. Ne moremo podpreti kompromisa H. Bi pa podprli kompromise P, Q, T in S. Nismo se pa še dokončno dogovorili o teh točkah, zato ne morem povedati točne odločitve um, o teh kompromisih. Ko gre za kompromis en, se mi zdi, da gre tukaj za vprašanje uh, pristojnosti oziroma suverenosti. Tukaj se še nismo dokončno odločili. Eh, strinjamo se s tem, da bi bilo najbolje tukaj imeti prilogo, ampak glede na to, da gre za poročilo na lastno pobudo, je to prej neka neobičajna praksa. Torej, skratka, nismo se še odločili, če bi to točko podprli ali ne tudi na pripravljalnem sestanku se o tem nismo mogli eh, dogovoriti. Marian Harkin. Hvala lepa, hvala lepa poročevalcu za zelo dobro sodelovanje. Med pripravami smo dosegli dogovor o marsikaterem vprašanju, izid tega dela je zelo pozitiven. Želela pa bi podati nekaj komentarjev o posameznih kompromisih. Kompromis H. Čeprav razumem smo na plenarnem zasedanju glasovali proti minimalno določeni plači v evroobmočju. Kaj ti tu je zapisano, da bi naj. Eh, Zato zaprosili komisijo naj tukaj pripravi zeleno knjigo. To je bilo v poročilu Lopez Fontanje, ampak pri poročilu Ferreira smo pa dejansko tukaj glasovali proti. Kompromis A um, to bi morali uskladiti z stališčem izporočila Tyson, sedaj je v glavnem kompromis tak, zato podpiramo zadnji del kompromisa. Sprašujem samo naslednje. Veliko je bilo novega besedila v tem eh, kompromisu, konča se z under policy um, coordination, ne vem, odkud se je znašlo to besedilo, morda prihaja iz kompromisa oziroma iz poročila Tyson. Potem kompromis K. Uh, tudi tu je vključeno besedilo iz uh, resolucije o socialnih vidikih, potem tudi kompromis N morda bomo o tem morali še nadalje razpravljati znotraj skupine. Vidim pa, da je bilo besedilo deloma že spremenjeno. No, ne vem, kako, kakšen bo tu končen rezultat. Še kompromis O. Upam, da bomo to lahko podprli. Sedaj je tukaj zapisana tudi številka. Na ta način bomo lažje ta predlog spremembe podprli. Pa še kompromis Q. V zvezi s tem imam neko vprašanje. Eh, torej spet tukaj želim eh, samo preveriti, da je tukaj prevod pravilen. Tukaj je zapisano, da notes that the communication on the AGC 2014 stresses that core countries with the necessary room for maneuver are increasing their wages as one way of increasing spending. Ne vem, če je to pravilno. Bi tukaj morali napisati should be ali could be. kaj je tukaj želela povedati komisija? Should be ali could be? Drugi predlogi spremembe so v redu. A še nekaj, ne vem, ali je to bil kompromis L, sedaj ne najdem pravega dela v poročilu, ne vem, ki je govora o minimalni. No, oprostite, no, takoj bom to našla. V kompromisu DD smo se oprli na poročilo Omen Reuten. No, DD tukaj je prvi del v redu, da je treba razviti socialno dimenzijo monetarne unije. Drugi del o uvedbi scheme, evropske scheme za <clears throat> nadomestila za brezposelne, to je bila pa vedno naša rdeča linija. Še konec kompromisa EE, e, spet besedilo o AGS, eh, tukaj je pravzaprav besedilo ponovljeno. <clears throat> No, v naši skupini se stališča nekoliko razhajajo. No, ampak to je naše mnenje in tako bi moralo ostati. Samo še dve pripombi v zvezi z prilogami. Najprej kompromis AA. Vprašanje je, ali bi morali L umakniti. In pri kompromisu PP, ki vključuje tudi DD, povedala sem že, da to naša rdeča linija in uh, tega to bomo težko podprli. Torej, mislim, da obstaja velika možnost za dogovor, morda bomo jutri pri glasovanju poskrbeli še za mm, nekaj manjših sprememb, ampak vseeno se zahvaljujem poročevalcu za odlično delo. Želiš še dokaj dodati? Uh, Gospod Debaker, hvala lepa kot poročevalec v odboru Ekon. Vem, kako težko je zbližati posamezna stališča. Razprava v Ekonu je bila prav tako težavna. No, ampak upam, da bomo po glasovanju dobili zelo močno in pa pregledno poročilo. V kompromise je bilo uloženo velikega, veliko dela, lahko jih v glavnem podprem. Imam podobne komentarje kot Marjan Harkin. imam nekaj pripomp v zvezi z kompromisnimi predlogi sprememb in pa o manjših spremembah, ki bi bila še potrebna, zato da bi se naša skupina strinjala. No pa še kakšno točko ali dve bi želel tukaj dodati, naprimer 54. odstavek, kjer omenjamo pročilo Omen Reuten, tukaj je treba poskrbeti za spremembo v besedilu, ampak ta sprememba je bistvena, gre za vprašanje, kako Eh, obravnavamo vprašanje pričakovane življenjske dobe. Eh, to je rezultat eh, poročila Omen Reuten. Če želimo tukaj upoštevati besedilo iz tega poročila, potem bi morali ostati pri beseditvi pri tem poročilu. Sedaj lahko ena besedica zelo spremeni naš način gledanja na pokojninske sisteme v posameznih državah članicah. Strinjam se z eh, Marjan, da, ima, da imata oba odba, odbora svoje pristojnosti. Ti dve poročile treba tole obravnavati ločeno. Med poročili obstajajo skupne točke, pa tudi razlike. Zato bi pred glasovanjem na plenarnem zasedanju se morali dogovoriti o tem, kako lahko poročili bolje uskladimo. To bo tudi okrepilo stališče parlamenta. Sedaj pa še nekaj besed o prilogah. Od vsega začetka je bilo jasno, da je odbor Ekon bil proti prilogam. Zakaj? Ne zaradi pomankanja demokratične legitimnosti, ravno nasprotno. Nekatere stvari, ki so zapisane v teh prilogah, so pravzaprav neka fasada za demokratično legitimnost. Temeljno razpravo bi morali imeti o tem, kako je lahko semester bolj demokratičen, tako na evropski, kako tudi na nacionalni ravni. Sam to vključujem v moje poročilo. Predlagam, kako bi morali iti naprej in to je bolj konstruktivno. Eh, kot pa to, da razpravljamo o tem, ali želimo predloge ali ne. Eh, priporočila, ki so tam zapisana, so zelo sterilna in to se mi zdi samo nek izgovor za demokratično legitimnost. Drugič, če želimo biti na enakovredni točki z eh, svetom in komisije, če želimo podajati priporočila o splošnih socialno-ekonomskih politikah, potem bi morali zagotoviti, da ti, ta priporočila temelijo na temeljiti gospodarski analizi. Ni dovolj, da imamo nekaj ljudi, ki sedijo za mizo in eh, predlagajo, zakaj pa v prilogo ne vključimo to in ono in tako naprej. Ne, se moramo, tega se moramo lotiti na resen način, potem bomo tudi enakovredni svetu in komisije. Zato se ne strinjam z temi prilogami. Vse v ekonu ne, dobro v odboru za zaposlovanje, lahko naredite, kar želite. Ampak eh, jaz sem povedal svoje razloge, zakaj menim, da prilog ne bi smelo biti. Zdi se mi, da, samo, eh, da so samo neka fasada, ne služijo pa eh, temu, kako bi celoten proces napravili za bolj demokratičen in legitimen. Najprej bi morali imeti splošno razpravo o tem, kako bi lahko tiste elemente, ki so sedaj urejeni na medvladni ravni, kako bi lahko te elemente spravili na bolj na skupnostno raven. Torej, jaz sem povedal svoje mnenje in mislim, da tudi odbor za zaposlovanje ne bi smel podpreti teh prilog. Želi še kdo besedo? Če ne, potem par besed o kompromisu O. Mislim, da bi znali imeti kakšno težavo glede dopustnosti vsaj če ostane besedilo takšno, kot je. Poročilo Ferreira, mnenje Lope Fontanje sta tu pomembni. Ne želimo seveda kazati s prstom na kogarkoli, ampak. Mislim, da ne moremo sedaj stvari pošiljati v razpravo na plenarno zasedanje ali bi se te stvari lahko potem urejale v vodnih izjavah, ne vem. Uvodna izjava O mora biti spisana tako, da bo dopustna. Za zaključek razprave pa podajam besedo nazaj poročevalcu. Hvala. Predsednica, torej kar zadeva kompromis v zvezi z uvodno izjavo O. Na koncu smo se odločili, da kompromisa ne bo, da bomo glasovali o prvotnem odstavku in posameznih predlogih sprememb, ki so jih uložili posamezni člani. Gospa Harkin se je obregnila v to tudi vi, gospa predsednica, ste omenili svoje mnenje. Ta kompromis bo torej izginil, glasovali bomo neposredno o posameznih predlogih sprememb, ki so bili vloženi na uvodno izjavo O in na prvotni odstavek. Par pojasnil. Na podlagi vsega tega, kar sem slišal, ugotavljam, da smo že zelo blizu dogovora. Tu in tam se bo treba seveda lotiti kompromisov, prilagoditi kompromise posameznim njancam. Poročevalci v senci so na večjih sestankih, ki smo jih sklicali, dosegli globalni sporazum glede besedila. Tudi Na pogajanjih v okviru delovne skupine je lahko vsak vložil predlog spremembe, vsak je lahko branil svoje stališče, ampak pri kompromisu gre za to, da vsak nekoliko popusti. Ne gre za kompromise posameznikov. Pri tako pomembnem poročilu, kot je to poročilo, moramo biti nekoliko bolj popustljivi pri kompromisnih predlogih. Res je, da smo tudi kot skupina socialistov morali tu in tam popustiti pri kakšni zamisli, zato da smo dosegli kompromis, enako velja za liberalce, enako velja za ljudsko stranko. Tik preden bi o tem morali glasovati, pa je nekdo skušal stvari spremeniti. Mi si želimo, da bi pred glasovanjem res dosegli najboljši možni dogovor. Na podlagi tega, kako so potekala pogajanja, sklepam, da nameravajo poročevalci v senci seveda skleniti sporazum. Vsi smo se dogovorili o kompromisnih predlogih, zato ker želimo, da se doseže dogovor o celotnem besedilu. Predlog spremembe, ki ga omenja gospod Debakar in ki govori o pokojninah, to je zelo občutljiva tema. V beli knjigi, v zeleni knjigi smo o tem govorili tudi v samem semestru nima smisla, da vedno stalno ponavljamo ene in iste razprave. Pomembno je, da se držimo pojma, ki smo ga skupaj opredelili. Vsakeč, ko govorimo o teh zadevah, moramo uporabiti enaka stališča. Enako velja za posamezna poročila, ki smo jih pripravljali tekom zadnjega evropskega semestra. Nasplošno pa se mi zdi, da smo se dogovorili. Gospod Debakar, prosim, da, prosim, da to tudi upoštevate. Morda res nismo dosegli vsega, kar ste si vi želeli. Morda res vsega specifično ne omenjamo, smo pa uspeli vzpostaviti zelo občutljivo ravnotežje. Najbolj pomembno pa je, da smo soglasni, ne pa da se sedaj prepiramo glede posameznih besed. Se pa strinjam z gospodom Debakarjem, ki pravi, da bi lahko na koncu besedilo poslali na plenarno zasedanje, da bi bilo res čim bolj celovito. Vendar vas vseeno prosim, da Ne boste mislili, da je poročilo odbora ekon hierarhično više od našega poročila. To pravim zato, ker tudi vaše poročilo, poročilo odbora ekon omenja trg dela, omenja tudi potrebo potem, da se izpeljajo reforme na trgu dela. Trg dela je na vse zadnje v naši pristojnosti. Nima smisla, da se prepiramo o teh zadevah pač dogovoriti se moramo, da sta ti dve naši poročili dopolnjujoči si poročili. Res je, da skušamo doseči soglasje v tem širšem kontekstu, nima smisla stvari zapletati. Razumete vendar, da je to poročilo zelo pomembno. Tu in tam bo treba popustiti, če želimo doseči soglasje. Poročevalci v senci so se. seveda s tem strinjali, ko smo pripravljali poročilo. Več predlogov ste podali skupina Alde, tudi ELS, tudi Zeleni. Ti predlogi so razumni, v veliki večini so sprejemljivi, tako da lahko podpremo tudi te zadnje predloge. Ampak prosim, da ste vendarle nekoliko bolj radodarni vsi. To poročilo je zelo pomembno, tematika je res težavna, nima smisla, da ogrozite splošni sporazum zaradi malenkosti. No vse zadnje gre za dobro poročilo, za dobro soglasje, ki ga imamo dejansko na mizi. Hvala. Hvala lepa. Po glasovanju v odboru bo verjetno potekala še kakšna razprava med poročevalci, med nosenci, med posameznimi skupinami, da ne bo prišlo do prevelikih protislovi na plenarnem zasedanju. Vsak bo zauzel seveda svoj pristop. Glede vsebine poročila gospoda Debakarja iz odbora Ekon, res je, da mi tega nismo podrobno preučili, ker ta vprašanja niso v naši pristojnosti. Je pa tudi res, da moramo spoštovati načelo vzajemnosti. Zato si želim, da bi se te stvari nekoliko bolj odblizu pogledali. O tem bomo glasovali jutri na plenarnem zasedanju, pa februarja in sicer na drugem plenarnem zasedanju februarja, ko bomo glasovali tudi o poročilu gospoda Debakarja. S tem smo zaključili s to točko, sedaj prehajamo na točko 7. Pripravljamo mnenje za odbor. Oziroma, se popravljam. Obravnavali bomo poročilo za katerega smo pristojni. Predlog direktive parlamenta in sveta v zvezi s pomorščaki, s tem bomo spreminjali direktive 2894, 2938, 2014, 98, 59, 2123. Besedo predajam poročevalki gospe Ronculi. Čaka nas prva izmenjava. Ne, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Bom skušala biti res kratka. Sedem let smo se javno posvetovali, sprejemali predloge, opravili ocene učinka in tako naprej. In končno je 18. novembra komisija predlagala, da se spremenijo direktive v zvezi s pomoščaki, pet direktiv Gre za plovila, ki plujejo pod zastavo ene od 28 držav članic. Ta predlog smo pričakovali že julija. Komisija je precej zamujala, svoje predloge je predstavila praktično v zadnjih mesecih mandata. Žal, grško predsedstvo meni, da ta dosje ni prednostnega pomena. Bi vas pa rada vseeno nekoliko pomirila. Naš namen je, da zaključimo postopek meseca aprila, torej tekom prvega branja. Hvala vnaprej vsem kolegom za podporo, za delo, ki ga opravljate. Bom nakratko predstavila ta predlog. Evropska komisija namerava opraviti revizijo teh petih direktiv, ker želi izboljšati varstvo delavcev v tem sektorju, želi ustvariti nova delovna mesta v tem osrednjem sektorju za evropsko gospodarstvo. Gre pa za direktivo 2894 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca, potem direktiva 2009 skozi 38 o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev, potem je tu direktiva 2002-14, ki vzpostavlja splošni okvir za posredovanje podatkov in za posvetovanje z delavci, direktiva 98, 95, ko gre za kolektivno odpuščanje in direktiva 2123 o ohranjanju pravic delavcev v primeru prenosa podjetij. Sama se strinjam s temi cilji, se pa ne strinjam z nekaterimi elementi, na katerih temelji ta predlog pomorščaki so izključeni z področja uporabe direktiv, ki sem jih ravno kar naštela. Vseeno pa imajo pomorščaki zagotovljeno varstvo, kot ga opredeljujejo države članice. Tako da mislim, da ni prav, da tu govorimo o izključevanju, bolje bi bilo, da omenjamo pač, da obstajajo različne zakonodaje na tem področju. bom obravnavala kar vsako direktivo posebej, se mi zdi, da bo tako lažje spremljati to predstavitev. Najprej direktiva o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca. Tu lahko podprem predlog komisije, vendar se mi zdi pomembno, da delavcem omogočimo tudi, da prejmejo plačilo v primeru, da delodajalec ni več zmožen delavcev plačati. Zato direktiva predlaga, da vsaka država vzpostavi poseben jamstveni sklad. Številne države članice v nacionalnih zakonodajah to možnost že ponujajo. V Italiji, na primer, delavcem, ki se znajdejo v položaju, ko ki je delodajalec plačilno nesposoben, ponudimo trimesečno plačilo. Potem druga direktiva o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev. Ta predlog predvideva, da vsako podjetje oziroma skupina podjetij vzpostavi svet delavcev, ki delavce obvešča in se z njimi posvetuje. Tudi mnoge nacionalne zakonodaje takšen sistem že ponujajo, predvsem zahvaljujoč aktivnosti sindikatov. Sama pa sem predlagala, da če je na krovu tudi predstavnik delavcev in ne sme sodelovati ali pa ne more sodelovati na sestankih, potem morajo vodilni v podjetju zastopnika delavcev o vsem obvestiti, se pravi o vsaki odločitvi, ki jo sprejmejo na ravni podjetja in ki zadeva pomorščake. Potem direktiva 2002 skozi 14 o spostavitvi ustreznega okvira za obveščanje posvetovanje z delavci. Tudi tu piše, da bi morali zaposleni sodelovati pri sprejemanju odločitev v podjetjih. Se pravi, to bi veljalo za podjetja, ki zaposlujejo najmanj 20 delovcev oziroma podan je tudi predlog, da bi to veljalo za podjetja, ki zaposlujejo 50 delovcev. Če je na primer pomorščak na krovu in ne more sodelovati na sestankih, mora delodajalec tega predstavnika obvestiti o vsaki odločitvi, ki jo sprejme. Točka 4 in 5 sta najbolj sporni. Direktiva 98-59 govori o kolektivnih odpustih. Predlog predvideva, da delodajalec, ki namerava kolektivno odpuščati, mora opraviti posvetovanje s predstavnikom delavcev, zato da se doseže soglasje. Predvsem želimo s tem zmanjšati število odpustov, želimo omejiti morbitne posledice odpuščanja, naprimer socialni amortizacijski ukrepi, želimo zagotoviti ustrezna domestila in tako naprej. Kakšen je postopek? Delodajalec pisno obvesti pristojni organ o nameravanih odpustih, potem delodajalec pošlje kopijo tega pred, te odločitve predstavnikov delavcev, Ti se lahko potem posvetujejo tudi s pristojnim javnim organom. Kolektivni odpusti pa se seveda ne smejo opraviti prej kot v 30 dneh od prejema odločitve o opuščanju. Direktivo naj bi razširili. tem bi verjetno povečali upravne in druge obremenitve. 30-dnevno obdobje, obdobje za razmislek, ne upošteva specifičnosti pomorskega sektorja, ki je dinamičen sektor, stalno se spreminja. En mesec je treba potem počakati, da nekoga lahko odpustiš, s tem je lahko ogrožena tudi konkurenčnost podjetja. Še ena zadeva s tem v zvezi, ko je enkrat dosežen sporazum s socialnimi partnerji, ne vem, zakaj čakati 30 dni. Tu bi, po mojem mnenju, morali res ukrepati samo, če pogajanja propadejo oziroma, če ni zagotovljenega ustreznega varstva. Tako da predlagam, da ohranimo nacionalno zakonodajo na tem področju ali pa, če bi se karkoli razširilo, da se odpravi ta obveza 30 dni. Še zadnja zadeva. Kaj se zgodi v primeru napotitev delavcev? Vsakršna napotitev se lahko seveda preveri preveri se, ali je sklenjena pogodba o napotitvi delat, delavca oziroma preveri se, ali je prišlo do združevanja podjetij. Direktiva velja za vsa podjetja, javna in zasebna, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. V tem primeru delavci ohranijo svoje pravice in obveznosti, tudi ko so zaposleni v novem podjetju. Predlog komisije pa po mojem mnenju ni dober, zaradi dveh razlogov, kot sem že prej povedala. Ta sektor je sektor z mednarodno razsežnostjo, tudi pomoščaki se pogosto menjajo na krovu, če bi podjetja morala spoštovati strožje zakonodajne okvire, bolj toge postopke in če bi morali nositi dodatne gospodarske in upravne stroške, bi s tem bila podjetja v slabšem položaju kot podjetja izven Evropske unije. Se opravičujem, samo da najdem. Plovilo je seveda registrirano, gre za premičnino, tako da je težko ugotoviti, kje ima neko plovilo svoj sedež. Težko si je zamisliti, kakšne bi bile morebitne gospodarske ali socialne posledice, če bi se naprimer flota v Evropski uniji zmanjšala, kar zadeva plavila, ki plujejo pod uh, zastavo držav Unije morajo poštevati bolj strogo zakonodajo kot plovila, ki plujajo pod zastavo drugih držav. S tem tvegamo, da bodo evropska plovila začela pluti pod zastavami drugih držav. S tem bo prišlo do izgube številnih delovnih mest, ne bomo uspeli ponuditi zadostnega varstva. Zato bodo podjetja praktično morala upraviti takšen prenos podjetja. Prosili ste me, naj bom kratka. Bom kar zaključila. Ne vem, morda ima še kdo kakšen komentar. Bom kasneje še kaj povedala. Hvala. Hvala lepa za to predstavitev, zelo podrobno predstavitev. Hvala za predstavitev vsebine predlaganih sprememb. Filip Debakar želi besedo, morda še kdo drug. Samo gospod Debakar. Gospa želi. Še kdo? Nihče drug? Gospa Harkin. Gospa. Ne, gospod Debakar je prvi, se opravičujem. Merci. Dank u voorzitter. Ehm, Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki. To, ta predlog je zelo dober. Poročilo je zelo razumno in podaja dober pregled trenutnih razmer. Ja, ne morem reči, da mi je všeč to, kar eh, je predlagala tukaj komisija. Predlog poročevalke je veliko bolj razumen. Komisija želi prilagoditi svojo zakonodajo za pomorske delavce, za pomorščake, želi, da bi bilo to delo bolj privlačno, želi privlačiti mlade ljudi za zaposlovanje v tem sektorju, kaj ti število zaposlenih v tem sektorju v Evropi upada. Ampak nisem čisto prepričan, da je komisija tukaj sprejela pravi pristop. Nekatere razloge za to je že omenila poročevalka. Poročeval, eh, eh pomorščake nimajo enakega statusa kot tisti, ki delajo. na trdnih tleh. Nekateri problemi bi se pojavili, če bi isto zakonodajo uporabili za tiste, ki delajo na morju in za tiste, ki delajo na kopnem. Za pomoršake moramo predvideti posebne režime. Tukaj imamo tudi eh, posebno konvencijo Mednarodne organizacije dela, ki se je že ukvarjala z vprašanjem dela pomorščakov. Ta sektor je zelo kom kompetitiven. Um, Enostavno se je seliti z enega pristanišča v drugega ali pa pluti eh, na ladjah različnih zastav. Ehm, tukaj imamo tudi direktivo 2000 skozi 23 o selitvah podjetij. Eh, no, če bi delo jemalci tukaj zaposlovali iste ljudi, potem bi to bilo na koncu kontraproduktivni. Eh, prihajalo bi do spremembe eh, nepremičnine, do spremembe zastave in lahko bi prišlo do tega, da bi morda morala neka posadka delati na ladji, ker pravzaprav ne želi delati. Uh, V glavnem, v zvezi s tem se strinjam za poročevalko, upam, da bomo še naprej sodelovali na konstruktiven način in da bomo našli neko razumno rešitev. Gospa Baldačino. You, uh, talking... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Govorimo um, o približno 100 tisočih eh, pomorčakih in ribičev. Um, v zadnjem letu smo razpravljali o pomanjkanju zaščite pomorščakov v evropski zakonodaji. Ta razprava je lahko način za iskanje učinkovite rešitve. Lahko bi izboljšali delovne pogoje za vse tiste, ki so upleteni v odločanje o prihodnosti tega sektorja. Izboljšanje pravic delavcev je potrebna za to, da ustvarjamo boljšo socialno zaščito. Treba je zagotoviti dobre pogoje za vse delavce, ki so dejavni v evropskem gospodarstvu. Zato moramo vedno znova razumeti izzive posameznih sektorjev in moramo razumeti pogoje dela. Pomorski sektor je zelo poseben sektor. Analizo sektorja moramo pripraviti na ta način, da to ne bo imelo negativne posledice za pogoje dela v tem sektorju. Prizadevati se moramo za boljše rezultate za delavce. To je nujno potrebno zato, da bomo izboljšali pogoje dela in da bomo privlačili več delavcev v sektorje, ki se več ne zdijo tako privlačni. No, eh, pomorski sektor je tukaj eden izmed takšnih sektorjev. Eden izmed glavnih pomankljivosti je pomankanje osebja za sestavo posadk na posameznih evropskih plovilih. Tudi to moramo upoštevati, ko ocenjujemo te direktive. Glede na vse omenjene izzive moramo imeti v mislih izboljšave, ki smo jih ugotovili na podlagi posvetovanj in dialoga. Ta razprava temeli na širokem posvetu z udeleženimi stranmi v tem pomembnem sektorju in ta razprava je pokazala kar nekaj problemov, ki jih moramo pri pripravi tega predloga upoštevati. Eden izmed Eno izmed najboljših jamstev ponuja konvencija ILO o pomorskem pravu. Ta konvencija se je daj stopila v veljavo in nudi jamstva za številne pravice. Še bolj je treba iz, dodatne izboljšave pravic delavcev. Morajo biti rezultat dialoga med upravljavcev in delojemalci, treba je zadovoljiti interesom obeh strani in pa sektorja kot takšnega. Za razpravo smo že izboljšali osveščanje o tem sektorju, sprožili smo živahno razpravo, komisija je tukaj sprejela zelo razgiban pristop, Predlog komisije kaže na to, da tukaj obstajajo različne politične možnosti za soožanje za temi problemi. No. Da še enkrat izpostavim najpomembnejše točke. Treba je zagotoviti in zaščititi pravice delavcev, to mora biti naš cilj, ampak naš pristop pa mora pri tem spoštovati potrebe vseh udeleženih strani. Tukaj imamo dve nasprotujoči si stališči. Komisija gre v eno smer, poročevalka pa gre v radikalno drugačno smer. To je torej zanimiv izziv. Kar se tiče predlogov, mislim, da so lahko tudi tehnološki dosežki takšni, da bodo olajšali rešitev določenih problemov. Morda bi tukaj morali zavzeti drugačen pristop kot poročevalka. Direktiva mora upoštevati potrebe sektorjev, sektorja in pa potrebe delavcev. Delavci so pogosto milje oddaljeni od svojega delo dajalca. To je seveda očitna razlika med tistimi, ki delajo na morju in tistimi, ki delajo na kopnem. Ne moramo pa reči, da bi vsaka sprememba kar a priori škodila temu sektorju. Veselim se nadaljnega sodelovanja z poročevalko in pa poročevalci v senci o tem dosiju. Hvala. Hvala lepa še kdo. Kot kaže ne. Komisija. Bi vi želeli kaj dodati? Eh, Hvala, predsednica. Najprej bi se rada zahvalila odboru za zaposlovanje in gospe poročevalki ker ste se tako hitro odzvali na predlog, ki smo ga kot komisija predstavili novembra. Več posameznikov je že omenilo, da želimo z tem predlogom predvsem izboljšati delovne pogoje pomorščakov, želimo jim zagotoviti enake pravice, kot jih imajo ostali delavci, se pravi tisti, ki delajo na kopnem. Črtali smo torej to anomalijo, ki obstaja Veliko evropskih direktiv se namreč sploh ne izvaja na morju, čeprav gre za direktive z področja dela. Vemo, da je pomorski sektor izjemno pomemben sektor. Želimo si, da bi podjetja, ki delujejo v tem sektorju, bila konkurenčna. Želimo zagotoviti enake pogoje delovanja. Ko smo pripravljali ta predlog, smo upoštevali tudi posebne lastnosti pomorskega sektorja v Evropi. Več vas je omenilo, da morajo akterji v tem sektorju biti ostro bitko, pogosto prihaja do menjave zastave, pod katere plujajo plavila, veliko krat se potem plavila tudi prodajajo in kupujajo, to so zelo pogoste operacije. Zato smo stvari tu in tam prilagodili tudi v tem predlogu, želeli smo upoštevati vse te vidike, želeli smo upoštevati tudi stroške, kot eh, je rekla zadnja govornica, opravili smo široka posvetovanja tudi s socialnimi partnerji na evropski ravni. Kot vidimo, obstaja splošna podpora pristopu, ki smo ga obrali. Upam, da bo ta podpora zagotovljena tudi v prihodnje. Ne želim, da bi določbe kakorkoli razvodeneli, ne želimo, da bi storili korak naprej v primerjavi s trenutnim stanjem. To velja tudi za države članice, ki so se že odločile, da bodo evropske direktive z področja delovnega prava izvajale v morskem sektorju. Še par pripomb glede konkretnih zadev, ki ste jih izpostavili pred nekaj minutami, kakšna je povezava z konvencijo mednarodne organizacije dela. Ta konvencija se sedaj počasi uresničuje, vsebuje pa minimalne standarde, opredeljuje minimalne pogoje dela in življenja tudi v pomorskem sektorju, naprimer pravica do socialnega varstva, pravica do zdravstvene oskrbe, pravica do družinskega življenja. Ne predvideva pa pravic do usposabljanja in pravic do posvetovanja z delavci oziroma ne predvideva pravic v primeru odpuščanja ali pa napotitev v druga podjetja. Ta zadnja direktiva, napotitev znotraj posameznih podjetij, bo še posebej težko izvedljiva. Mi si želimo, da bi ohranili določene temeljne pravice tudi za pomoščake, ki jih premešča iz enega podjetja v drugega. Potem, svet delavcev, mi smo pripravili tudi oceno učinka. Ugotovili smo, da obstajajo sodobni, relativno poceni načini komuniciranja z delavci. Ne želimo, da bi bili pomoščaki izključeni iz tega, da sodelujejo na sestankih ali da bi bili obveščeni o tem, kaj se dogaja na sestankih. Ti sestanki vendar niso pogosti, zelo redko se skličajo na vrat na nos. Odbor za zaposlovanje res prosimo, da ne bi razvodenili splošnih pravic področja posvetovanja, kot to opredeljuje direktiva iz leta 2002. Prosim, da ne storite koraka nazaj, ko gre za zaščito, ki jo že predvideva direktiva, še zlasti, ko gre za pojem ravni varstva in zaščite, ki mora biti enakovredna. Glede direktive o kolektivnih odpustih, pa naj povem, da. Ne želimo uvajati pravne negotovosti, ne želimo, da bi se glede obveščanja o odpuščanju urejala z ločenimi zakonodajami. Poročevalka je prej to omenjala, ampak naj izpostavim, da predlog že vsebuje možnost, da se črta to 30-dnevno obdobje v dveh primerjih, v primeru, da se plovilo proda oziroma v primeru MSP-jev. Tako da smo upoštevali tudi ta vidik, ki je seveda vezan na stroške, ki jih prinašajo upravni in drugi formalni postopki. Seveda smo pripravljeni odgovoriti na dodatna vprašanja ali pojasnila, če jih poročevalka želi. Hvala, gospa poročevalka. Bi se odzvali na to, kar so povedali kolegi? Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Ne, pravzaprav nimam kakšne konkretne replike tako ali tako. Se bomo s tem še ukvarjali, ampak na podlagi pripomp, ki so jih podali kolegi, pa tudi komisija, se mi zdi, da. smo vnesli dobre spremembe v predlog komisije. Predlog komisije se mi zdi ni dovolj nasledno upošteval realnosti v pomorskem sektorju, predvsem pa ni upošteval pomorskega sektora, kot bi ga mogel. Kolegica Vdalkino je podala ogromno pripomp. Sedem let smo čakali na ta predlog. Sama ne želim da bi se spustili v popolnoma drugačno smer, kot je začrtala komisija. Če bi se podali v popolnoma drugo smer kot komisija, potem bi seveda predlagala, da izključimo pomorščake iz vseh petih direktiv. Vendar to ni predlog, ki bi ga jaz podala, zato se mi zdi, da predlog komisije ne bo privedel do rasti in napredka. Na no, vse zadnje je to tisto, k čemu strmimo na evropski ravni, glede na to, kolikšna stopnja brezposelnosti. Sama bi si želela bolj ravnoteženih rešitev, želim si, da bi zagotovili pravice delavcev, istočasno pa bi morali zagotoviti tudi ustrezno pravno varnost za vse akterje v tem sektorju. Skupni cilj bi moral biti ta, da pomorščakom v Evropi zagotovimo čim boljše pravno varstvo, glede tega se mi zdi, so vsi strinjamo. Vendar iskreno rečeno bi morali zagotoviti tudi ustrezno konkurenčnost. Ta specifičen sektor seveda potrebuje konkurenčnost in ki. zadeva na vse zadnje 55 tisoč delavcev. Na koncu naj povem še to, da lahko vložite predloge sprememb do 27. januarja. Hvala. Hvala lepa, poročevalka. Pri tem besedilu uporabljamo postopek soodločanja. Grško predsedstvo reklo sicer, da je pomorski promet prednostna naloga, ampak to konkretno besedilo pa ni del prednostnih nalog grškega predsedstva. Tako da vemo, da bomo zaključili postopek v prvem branju, parlament bo pač opravil svoje delo. Predlogi poročevalke so precej spremenili predlog komisije oziroma komisarja Andorja. Dejstvo je, da moramo v okviru delovnega prava upoštevati, da se pomoščaki nahajajo v posebnem položaju. Vsak bo, kot kaže, ohranil svoje stališče in svoj predlog. Vi lahko še vložite predloge sprememb. Do 27. januarja digitalno morate podpisati predloge sprememb. 12. in 13. februarja bomo to obravnavali, kompromisne 17. marca, 18. bomo o njih glasovali. Na plenarnem zasedanju pa bomo o tem odločali aprila. Stvari bomo torej zaključili v prvem branju. Točka je zaključena, sedaj pa osma točka. Besedo predajam Čabi Örju, ki bo predstavil svoje poročilo, umestno poročilo o odločitvi sveta. Gre pa za. Tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje. Gospod poročevalec, beseda je vaša. Gospod Enek eh, Asszony, végül is azt hiszem nyugodtan eh, mondhatjuk, hogy alapvetően egy... Hvala Mislim, da lahko rečemo, da gre tukaj za neko tehnično prilagoditev ko gre za tristranske socialne vrhe. To je dobro uveljavljen postopek, ponavadi se zgodi pred spomladanskim in jesenskim Evropskim svetom. Zaradi Lizbonske pogodbe smo morali poskrbeti za nekaj sprememb. Naši socialni partneri so tudi izrazili nekaj potreb po spremembah. Zato smo torej se odločili za to vajo. Preden sem predložil predloge sprememb, sem se posvetoval z Business Europe in pa z ETUC, z vsemi drugimi udeleženimi stranmi in vsi so pravzaprav zadovoljni za trenutnim sistemom. Pravzaprav razmišljajo samo o tem, kako bi lahko vzpostavili tesnejše povezave z ehm, evropskimi, s tistimi, ki na evropski ravni sprejemajo odločitve. To sta podarila tudi svet in komisija. Takšna tristranska srečanja, tristranski vrhovi so pravzaprav namenjeni temu, da lahko sporočamo o stališčih socialnih partnerjev eh, svetu. Predložil sem nekaj predlogov sprememb, ki so usklajeni z eh, željami socialnih partnerjev. prav tako pa mislim, da bi morali poudariti dejstvo, da gre tukaj za odgovornost socialnih partnerjev, ki morajo predstavljati stališča organizacij, katerih članov so. Svoje stališča morajo predstavljati eh, tistim, ki v Evropi sprejema odločitve. no, poudariti pa je treba tudi to, da bi organizacije, ki predstavljajo posamezne sektorje, morali pripraviti neka skupna stališča, nekakšna intersektorna stališča. Tako bi lahko upoštevali stališča socialnih partnerjev in jih predložili vrhom sveta. Socialni partneri so v glavnem zadovoljni z tem predlogom. Mislil sem, da je treba še dodatno izpostaviti kakšne točke z pomočjo predlogov sprememb. No, pa še nekaj o časovnici, ki jo je predlagal naš sekretarjat. Upam, da bomo uspeli spoštovati to časovnico. Marčevski vrh je predviden za teden eh, po 10. Eh, marca. Predlogov spremembo verjetno malo. No, ne vem pa, če bomo lahko zaključili delo še pred marčevskim plenarnim zasedanjem, tako da bi takrat dobili končno besedilo. 28. februar je rok za vložitev predlogov sprememb. Kot sem že povedal, ne vem, ali bomo lahko izpolnili časovnico, ki jo je predvidel sekretarjat. Ne vem, če bodo kolegi vložili še kakšne predloge sprememb oziroma ali bodo podprli obstoječo besedilo. Upam, da ne bodo ulagali preveč kreativnih eh, predlogov. To je torej trenutno stališče. Mislim, da ni kakšnih večjih problemov, ko gre za predlog komisije. Um, uh, Balacino, um, gospa Balačino, gospod Debaker, želite tudi vi besedo? najprej gospa Baldacino. Hvala lepa, tudi jaz pozdravljam predlog komisije. Socialni dialog je nekaj, kar moramo ohranjati, sploh glede na izzive na področju rasti in zaposlovanja. E, torej, prav za rast in pa zaposlovanje gre pri tem tristranskem vrhu in takšne razprave potrebujemo sedaj v času gospodarske in finančne krize. Samo za pomočjo rasti in zaposlovanja se bomo lahko izvili iz krize. In to bo težko v luči vseh strogih vrčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti in izvajani v zadnjih nekaj letih. Gospodarstvo se zelo hitro spreminja, Številni sektori bodo potrebovali oživitev po tej gospodarski krizi in zato bomo morali zagotoviti visoko stopnjo zaposlovanja, boriti se bomo morali proti socialni izključenosti in prepričati, da bi ljudje um, morali biti zaposleni na prekaren način. Um, zato moramo v pripravo predlogov vključiti vse socialne partnerje. Tukaj moramo poskrbeti za stalna posvetovanja za socialni partnerji. Samo na ta način bomo lahko poskrbeli za dialog ljudi, ki predstavljajo hrbtenico gospodarstva, gre za delavce in pa seveda tudi delodajalce. Če želimo zaposlovanje in rast, moramo ta posvetovanja vzeti resno. za to. Pozdravljam predlog komisije, ki, preh, ki predlaga, da bi še vedno ti vrhi potekali dvakrat na leto. Ehm, tudi v predlogih sprememb je nekaj dobrih idej in veselim se nadaljnega sodelovanja na področju te teme, ki je v sami srčiki evropskih politik. Hvala lepa, Filip Debaker. Želi še kdo besedo? Ne. Potem bomo ob koncu dali še besedo komisiji. Naprej pa Filip Debaker. Hvala lepa, govoril bom v imenu Marjen Hark Pi, um, Harkin prosila me naj preberem kratko izjavo. Pravi, da je predlog komisije razumen predlog, ki upošteva izkušnje iz uh, sodelovanja vseh treh predsedstev pri razpravah. Um, ampak ni še ustrezne pravne podlage, ki bi lahko zagotovila kontinuiteto. Eh, ta tristranski vrh se sestav dvakrat na leto, čeprav je bilo pravno gledano eh, potrebno samo eno srečanje na leto, ampak eh, Marjen Harkin bi želel nadaljevati z temi dvoletnimi srečanji. Eh, poročevalec je predlagal tudi nekaj dobrih predlogov sprememb, ki jih lahko podpremo. Hvala lepa, sedaj pa dajemo besedo Žon Pavlu Trikartu v imenu komisije. Merci, madame la présidente. Euh, je remercie monsieur Horry et les parlementaires. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Orijo in pa drugim poslancem, ki so sodelovali v razpravi. Kot je povedal gospod Ori, je to predlog za mm, pregled te odločitve sveta. Gre za to, da moramo upoštevati posledice Lizbonske pogodbe prav tako moramo vse skupaj uskladiti z strategijo za leto 2020, ki nadomešča nekdanjo Lizbonsko strategijo. Ehm, no, e, z, pri teh tripartitnih srečanjih je obstajal tudi problem časovnice in pa problem pravne podlage. Ehm, tukaj zahtevamo soglasje sveta in pa e, soglasje sveta in pa privolitev parlamenta, ampak to, ta pravna podlaga je bila razveljavljena, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Zato mislim, da bi morali sedaj tukaj sprejeti drugačno pravno podlago. Postopek sprejema bo zato nekoliko daljši. V nekaterih državah članicah je treba začeti z nacionalnim parlamentarnim postopkom, zato da bi lahko odobrili takšen sklep. pri pripravi predloga komisije smo tesno sodelovali z obema stranema v industriji. Predlog temelji na dolgoletni praksi. Gre za neuradna tristranska srečanja. Ob tem je treba seveda upoštevati tudi vlogo gospoda Van Rompoja kot predsednika Evropskega sveta treba je tudi zagotoviti enakovredno zastopanost vseh udrženih strani. Gre torej za nekaj, kar morate meliti na soglasju, gre za praktičen predlog. Predlog, eh, upoštevali bomo predloge, ki bo jih morda uložil Evropski parlament. Skupaj za svetom in pa parlamentom smo skušali ostati pri postopku tehnične revizije, ni treba, da tukaj rešujemo vse vladne probleme, ki morda obstajajo na evropski ravni. Tukaj moramo sprejeti neko tehnično odločitev, tako da bomo lahko revidirali postopke in da bomo lahko te sprejeli v razumni časovnici. To je tudi cilj grškega predsedstva, s katerim tesno sodelujemo. Cilj je, da bi lahko načelni politični dogovor dosegli na svetu EPSKO marca. Zato skušamo delati hitro, da bomo lahko spoštovali to časovnico. Upoštevali bomo tudi predloge spremembe parlamenta, ko bodo ti znani. Hvala lepa. Ja, bomo se odločili, kako ravnati, če bodo uloženi predloge sprememb. Naspomnim na kolege, kaj tukaj počnemo ob vsaki seji in ob vsakem srečanju pravimo, da moramo poskrbeti za izboljšanje socialnih posvetovanj eh, na ravni Evropske unije. No, štiri leta po Lizbonski pogodbi pa govorimo tukaj o, neki majh, o nekem majhnem tehničnem popravku. Govorimo o tem, da bi sedaj naj gospod Van Rompuy. Um, nadomestil vlogo ne vem eh, katerega ministra, to je zgolj tehnični predlog, zakaj smo potrebovali štiri leta, da bi dobili ta predlog. In spoh so potem niste vprašali, če bo ob tem morda prizadet parlament. Tega se spoh niste vprašali, to ni razumno. Dobro, ne bomo se sedaj upirali pri tem poročilu, za katerega pravite, da je tehnične narave. Tukaj imamo seveda tudi časovni pritisk, saj treba vse skupaj dokončati pred iztekom mandata parlamenta, no pa kakorkoli. Jaz nisem pročevalka v senci, tako da naj oni tukaj prevzamejo določeno pobudo, če to želijo. Morda bi lahko parlamentu na vrhu zagotovili vlogo opazovalca, morda samo en sedež. To ne bi nikomor eh, škodilo in videli bomo, kaj bo komisija rekla, če meni, da bi um, se to zgodilo. Morda bo kdo drug temu ugovarjal in ne bo želel, da bi bil parlament prisoten na teh vrhih. Torej, tukaj moramo sprejeti politično odločitev, ne gre samo za vprašanje upravljanja gospodarske monetarne unije. v luči izvajanja 81. člena in njegove nove verzije, ki je, prav, ki je pravka začela veljati. No, tukaj priporočilo Ori bomo prvič eh, uporabili postopek soglasja. Teoretično pa bi lahko imeli tudi pobudo za resolucijo, ki bi nam omogočila bolj bogato politično razpravo, v kateri bi lahko upoštevali vsa aktualna vprašanja, ki so obravnavana tudi na teh tristranskih vrhovih. Tukaj smo dobili tehnični predlog, ampak vseeno se navezuje to na sklepe sveta iz dne 20. junija o socialnih razsežnostih gospodarsko-monetarne politike. Torej, to ni samo tehnični predlog. Se pravi, ne gre samo za tehnične predloge sprememb, sočasno bo dobi, bomo dobili tudi pobudo za resolucije, s pomočjo kateri se bomo lahko ukvarjali z političnimi vprašanji. Upam, da bomo dosegli med seboj dogovor o tej točki. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu, ki bo zaključil razpravo. Eh, Najlepša hvala. Hvala, predsednica. Seveda sem naklonjen to vrstnemu pristopu in mislim, da gre za tehničen predlog, s katerim bomo lahko tudi delali posvetoval sem se s socialnimi partnerji in na začetku sem pričakoval, da bodo imeli s tem veliko več težav, ampak dejali so, da gre zgolj za potrjevanje prakse, ki se je razvila v preteklih letih, ki je bila nekako izoblikovana na preteklih vrhih. Tukaj gre za vrh kjer so socialni partnerji glavni akteri. Mislim, da bi morali upoštevati njihova stališča. Če se parlament želi s tem ukvarjati na politični ravni, potem lahko to stori, ampak to je načelno vprašanje. To je zamisel, ki se je pojavila, ampak o tem bo treba še razpravljati s kolegi. Načeloma sam temu ne nasprotujem. Kajti če bi od tega bila kakšna korist, potem bi lahko parlament seveda se vključil v sam postopek. Ampak kot sem dejal, gre verjetno za politično zadevo. Vseeno pa bi lahko vsi o tem malo razmislili in potem sprejeli odločitev. Prejel sem številne odgovore in nekako sem razbral, da s tem ne bi bilo težav. Hvala. Ja, predlagam, gospod poročevalec, da opredelimo rok za vložitev predlogov sprememb, sprožimo postopek, kot je predviden, potem pa se bomo pogovorili še s koordinatorji, če ne bi usporedno skladno s členom 81 po spremembi poslovnika karkoli dodatno ukrepali. Morda na plenarnem zasedanju, ko bomo glasovali o vašem poročilu lahko pripravimo še kakšno resolucijo. Rok za vložitev predlogov sprememb je. Samo še to naj povem, da lahko vložite predloge sprememb izključno v angleščini. Se opravičujem vsem, ki niste materni govorci angleščine. Do 28.1. Do 12 jih lahko vložite, 3. 2. jih bomo obravnavali. 12. februarja more biti nekompromisne predloge, 13. februarja bi o tem potem glasovali, na plenarnem zasedanju pa bi potem to obravnavali od 10. do 13. marca. Se pravi, še pred naslednjim svetom. no, pomladanski svet naj bi bil 22. marca takrat nekje. Zaključili smo s to točko na dnevnem redu, gremo na deveto točko. Obravnavali bomo predloge sprememb k uredbi sveta in parlamenta, s katero se spreminja. Uredba sveta 718 skozi 99 z dne 19. marca 1999 ukrepi glede zmogljivosti ladjevega skupnosti za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh. Gre za, pri, za mnenje, ki ga pripravljamo za pridruženi odbor. Pristojni odbor je odbor za promet, kjer je poročevalka Korin Vortman-Kol. Naša pripravljavka mnenja pa Juta Steinruck, ki tudi predajem besedo. Dank, Gospa predsednica, najlepša hvala. Cilj mojega mnenja je bil, da se predlog oblikuje v korist zaposlenih. Hkrati pa sem želela tudi Eh, nekako nakazati, da bi morali tudi podjetja imeti korist od tega eh, instrumenta. Ko gre naprimer za posodabljanje mm, flot, bi morali pri tem spodbojevati tudi izboljševanje socialnih razmer oziroma mm, razmer na delovnih mestih, kar bi koristilo delojemalcem. Na ta način bi nekako tudi skušali zagotoviti, da zaradi prenove flot eh, podjetja ne bi odpuščala preveč zaposlenih. Tehnično posodabljanje flot zaradi okoljskih ciljev, zaradi večje ekonomičnosti je fakt. In zato je treba tudi zagotoviti, da se lahko člani posadke ustrezno izobrazijo in eh, nekako jim s tem zagotovimo še dodalna, dodatna leta eh, zaposlitve. Pomembno je tudi, da se da na voljo dovolj informacij o vseh možnostih, ki obstajajo za zaposlene. Eh, Vesela sem, da sem v predlogih gospe Šröder in gospe Debaker, eh, zelo gospoda Debakerja opazila podoben pristop. Torej, da bi morali sredstva, ki so na voljo, uporabiti za izboljšanje pogojev eh, dela, pa tudi pogojev, eh, v katerih podjetja sama delujejo. Na ta način bomo pomagali podjetjem, da nekako pomagajo sama sebi. In v zvezi s tem se želim pogovarjati tudi prihodnji teden na sestanku s poročevalkami in poročevalci v senci. Vsi, vse predloge sprememb, ki sem jih prejela, pozdravljam. Tako tiste, ki se nanašajo na področje informiranja, pa tudi na tiste, ki jih je gospod Šroder pripravila v zvezi z varstvom okolja. Mislim, da bomo lahko predlog oblikovali tako, da bo všeč sem. Hvala. Gospod Filip Debaker ima ponovno besedo, imamo očitno festival kolega Debakerja. Filip Debaker in potem Čabajori. Well, Najlepša hvala, gospa predsednica, in hvala zvira tudi poročevalki za opravljeno delo. V preteklosti sem že dejal, da je predlog komisije dober. Sklad, ki naj bi se ustanovil, naj bi bil namenjen posodabljanju flot uh, za plovbo po celinskih plovnih poteh. To pomeni tudi, da se želi komisija s tem odzvati na podene spremembe in mislim, da so to zelo plemeniti cilji. dobil, dobil pa sem vtis, da želi gospa Štajnruk iz tega sklada nekako napraviti socialni sklad. Čeprav za to sploh ne gre. Socialna razsežnost v tem skladu je, zelo, je kar precej omejena. In zato moramo biti tu precej previdni, ko govorimo o posameznih spremembah. Gre predvsem za to, da mora, uh, eh, mora evropski ladjari posodobiti svoje flote in temu je namenjen sklad. Sam sem pripravil tri predloge sprememb. Besedilo skušam nekako poriniti v smer izvornega predloga komisije. Torej, želim zagotoviti, da bo ta sklad, eh, da bodo sredstva skladu predvsem uporabljena za posodavljanje flot. Seveda, pripravljen sem tudi prisluhniti drugim mm, predlogom sprememb, ki morda želijo um, zagotoviti močnejšo socialno komponento v tem skladu. Ampak, kot rečeno, najprej in v prvi vrsti gre za posodobitev flot in mislim, da bomo lahko. Gospod Ori, najlepša hvala, gospod predsednica. v imenu skupine ELS je poročevalec oziroma poročevalec v senci David Kasa, ampak um, ker je trenutno zadržan na drugem sestanku, ga žal ni z nami. Naj na kratko povem, da gospod Kasa pozdravlja predlog komisije in pa ni namen, da se razširi področje uporabe osmega člena podarja tudi, da glede na to, da smo v krizi in da imamo na voljo malo virov, vse je sektor eh, plove po celinskih kopnih poteh, eh, po celinskih plovnih poteh znašel v precejšnjih težavah. Pomagati mu moramo. Vseeno pa ima gospod Kasa nekaj pomislekov. In sicer meni, da bi lahko predlogi sprememb poročevalke upočasnili proces dajanja na voljo dovolj verov, dovolj sredstev v eh, samemu sektorju. In zato bo uložil nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem. Torej, ponestavljeno rečeno, ne podpira vseh predlogov sprememb. ELS o tem dosjeju še ni podrobneje razpravljala, zato je to zgolj neke vrste prvi odziv strani Davida Kase, ki sem vam ga zdaj predstavil. Hvala. Um, paf, paf. Zanima me, če želi še kdo besedo. Komisija, bi vi kaj dodali? Izvolite gospod Dimitrios Teologitis. Na no, vse zadnje prihajate iz države, ki je bolje seznanjena s pomorskimi plavnimi potmi, kot pa z celinskimi plavnimi potmi. Veste, da se lahko spomnim edine celinske plovne poti v Grčiji, ki je bila speljana po reki Aheron, ampak um, mislim, da zdaj ni pravi trenutek, da bi se spuščali te podrobnosti. Komisija meni, da njen predlog ni, um, torej ne posega globoko v um, samo srž tega sektorja, ampak da gre za odločitev odziv na težave, v katerih se je znašel sektor. Predvsem gre za manjše in pa srednje velike akterje v tem sektorju. Zato je komisija tudi nekako upala, da bi lahko sklad bil uporabljen na ustrezen način. Sklad je v uporabi oziroma deluje že nekaj več kot deset let. Komisija je opazila, da kar dobro deluje. Poročevalka je dejala, da je bil sklad v zadnjih letih um, kar precej, um, torej da se je sklad v zadnjih letih kar precej uporabljal. To je res. In zato je komisija tudi pripravila nov predlog. Opažamo, da številni predlogi sprejem tudi gredo v našo smer, zato tudi pozdravljamo um, te predloge. Vsekakor pa opažamo tudi dejstvo, da želi pročevalka nekako sklad spremeniti v socialni sklad. To pa ni naš namen, kajti sklada nismo ustanovili v ta namen. Seveda, socialni vidiki so vedno dobrodošli, ampak tukaj gremo da za drug pristop, ki ga ta sklad ne želi um, izvajati. Mi smo želeli zagotoviti, da bo, da bo sektor posegel po sredstvih v tem skladu in tako pomagal samemu sektorju. To morate upoštevati. Ne želimo si, da bi šli v smer, s katero ne bi pomagali, eh, ampak bolj ovirali eh, posamezna podjetja pri dostopu do sredstev iz sklada. Upam, da bo sta tako parlament kot tudi svet še v tem zakonodajnem dobju podprla ta, to, ta predlog v prvem branju. Hvala. Hvala lepa, nihče drug ne želi besede, gospod poročevalka. No, da vas spomnim. Ustanovitev sklada je bila nekako že na začetku tudi pospremljena z komentarjem, da gre tudi za socialni sklad, oziroma da gre tudi za socialno razsežnost, eh, ki pa morda ni bila v ospredju. Mi želimo zdaj z našimi predlogi zagotoviti, da bodo na voljo oziroma da bodo počrpana vsa sredstva iz sklada, tudi v druge namene, kot pa zgolj posodabljanje flot. Naprimer, ko gre za zmanjševanje flot. In v to vrstnih primerjih moramo kot odbor za zaposlovanje vsekakor upoštevati tudi um, posledice, ki jih to početje ima za zaposlene. Pri zmanjševanju flot je treba zagotoviti, da bo prehod nekaterih zaposlenih v uh, upokojitev, torej upokojevanje nekaterih zaposlenih, kar se da gladko. Sami ste omenili, da bi moral sicer tudi odbor za okolje pripraviti mnenje z tem, ampak ta odbor se je temu odpovedal, kajti nekako so želeli povedati, da gre tukaj predvsem za socialno razsežnost, da gre za cilje, ki se nanašajo na delo našega odbora. Naša naloga, naloga odbora za zaposlovanje je, da to vrstne predloge komisije mm, nekako prilagodimo tudi eh, potrebam zaposlenih, delavcev. Ustanovitelj sklada je dejal, da je bil sklad zamišljen tudi kot socialni sklad. Hvala. Euh, Hvala lepa. Predloge sprememb bomo zelo verjetno obravnavali 12. februarja, govorimo o kompromisnih predlogih. V odboru bomo glasovali dan kasneje, 13. februarja, v odboru za promet pa 20. februarja skladno s členom 50. S tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Gremo na točko 10. Odbor Ekon pripravlja pregled uredbe o statistikah za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Sama pripravljam mnenje. 18 predlogov sprememb je bilo uleženih strani kolegov, 8 predlogov sem pripravila sama, predlog 9 gospe Kornelisen, s tem nimam težav, enako velja za predlog 10, s tem se samo obogati besedilo, predlog 11, Čaba Uri, bojim se, da bomo s tem spremenili sam cilj besedila. Želite spremeniti sam pojem, katere statistične podatke potrebujemo. Pravite, da potrebujemo statistične podatke z področja gospodarskega in socialnega upravljanja. Tu pa vendarle govorimo o drugi zadevi. Zato bi prosila za pojasnila tudi pri predlogu spremembe 12 istega avtorja. Mislim, da nižate stopnjo ambicije, ki izhaja iz predloga komisije. To pa mislim, da ni naš cilj. Nimam težav s predlogom 13 Marije Kornelisen. S tem predlogom želimo samo okrepiti gospodarsko upravljanje Predlog 14 predlaga, da države članice sporočijo podatke relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, da jih ne pošiljajo. Ne vem, če nismo s tem stvari nekoliko razvodeneli. Predlog spremembe 15 mi ne povzroča težav, enako ne velja za predlog 16 kolega Krojcmana. Potem pa predlog spremembe 17, prav tako kolega Krojcmana. Izbirati bomo morali med predlogom 17 in predlogom 18 kolege Eurija. Kolega Eurija je vložil bolj natančen predlog spremembe. Govori o pris... pošiljanju teh podatkov pristojnim odborom Evropskega parlamenta in ne Evropskemu parlamentu kot takšnemu upam, da bo eden ali drugi omaknil svoj predlog, se bomo še pogovorili o tem. Predlog 19, gospod Krojcman, želi državam članicam dati možnost, da obrazložijo okoliščine. Mislim, da je to pretirana radodarnost, glede na to, kakšen cilj skušamo doseči. Predlog 20 gre v isto smer, enako velja za predlog 21. Sama se z njima ne strinjam, predlog 22 šaba öri mi ne povzroča težav. Bi pa rada, da mi bolj pojasni kolega öri svoj predlog spremembe 23. Ne vem, ali je res skladen s cilji, ki jih želimo doseči. Predlog 24 gospoda Krojcmana je preveč radodaren do držav članic, zmanjša možnost za posredovanje, ki jo imamo, s tem se ne strinjam. Predlog 25 Krojcman povzema zamisel, ki smo jo že oblikovali tu in tam. Gre pa za to, da se globe namenijo ukrepom za povečanje stopne zaposlenosti in izobrazbe zlasti med mladimi. To se mi zdi zelo pomembno, zato ta predlog podpiram. In še predlog Cornelisen, številka 26 tu samo opredeljujemo, kateri nacionalni organi se lahko vključijo v delo, kot ga opredeljuje ta uredba. Tega tudi podpiram. To je torej katalog predlogov sprememb. 18 predlogov je bilo vloženih. Odpiram razpravo, besedo pa predajam nemudoma Čabi Öriju. Čaba Öri, potem Nadja Hirš.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 tu skušam samo par stvari dodati. In sicer, da bi morali predeliti tiste primere, kjer lahko komisija izvede bolj podroben pregled. Vseeno pa je to treba eh, izvajati skladno z obstoječimi pravili. Če obstajajo primeri suma, potem ne bi smela odobriti oziroma dati pristojnosti komisiji, da izvede preiskavo. Govorite o odstavku 23, osnutek uredbe nima člena 23. Lahko preverite, govorite o predlogu spremembe 23 ali odstavku? Predlog spremembe 23, dobro. Govorili ste o odstavku 23. Ne, predlog spremembe 23. Latinist. Sur l'amendement 23, j'ai pas de Sama nimam težav s predlogom 23. Komisija je tista, ki lahko pravi vse potrebne preiskave. Samo formulacijo ste nekoliko spremenili. Zanimalo me je, ali se res drž, strogo držite predlagane formulacije. S tem oduzemate pobudo komisiji. Želel sem samo natančno razmejiti zadeve, ne pa imati pristojnosti komisiji. L'amendement euh, 11. Euh, Predlog spremembe 11. Želel sem samo bolj natančno pojasniti. Zakaj potrebujemo vse te statistične podatke? Tu sem samo bolj natančno pojasnil stvar. Sama vsebina se s tem, po mojem, ne spreminja. Ni pa to tako zelo pomembno, ne bom ustrajal na tem. Tehát gondolom, hogy nincs, mondom, alapvetően nekem nincs... No, dobro, kot sem dejal, nimam večjih težav s tem besedilom. Morda nekaj kozmetičnih popravkov, kozmetičnih zadev, ampak dobro, to ni tako pomembno. Nadja Hirš. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, gospa predsednica. V imenu kolega Jurgena Krojcmana vam želim podati kratek pregled njegovega stališča z predlogi sprememb. Najprej se seveda zahvaljuje za delo, za sodelovanje in pa tudi za dober izvorni predlog strani komisije. Upam, da bo dosežen eh, dogovor s svetom kar se da hitro statistike za postopke z makroekonomskim ravnotežjem so zelo pomembne, kajti če gre za ponarejene, za ponarejene številke, eh, te rešitve oziroma te težave na plan pridejo še reči z nekaj let. Ne gre zgolj zato, da so države, kot so Grčija v preteklosti prirejale nekatere številke, tudi Nemčija in druge države so to uh, počele komisija je eh, pripravila predloge, ki bi strokovnjakom omogočili upogled v bilance. To je bilo leta 2005. Potem pa je pripravila tudi predloge, ki, ki strokovnjakom omogočajo upogled v proračune držav članic. Prišlo je do uvedbe skupne valute ne da bi poprej eh, nekako izvedli konvergenco posameznih gospodarstv držav članic, ampak skupna valuta bo dejansko operativna eh, samo ob ustreznih eh, številkah. Zavračamo socialne indikatorje. Boj proti. Eh, razlika v prihodkih je sicer pomembna, ampak to ni ključen, ključen element kazalnikov. Komisija mora ukrepati v primeru velikih razhajanj. Lahko bi podprli ločen, ločen točkovnik oziroma nekako um, preglednico, ki pa ne bi bila obvezna. V petem odstavku devetega člena bi komisija želela Evropskemu sodišču eh, omogočiti ukrepanje. Gospod Krojcman prosi, da bi pravno podlago eh, za tem predlogom dodatno pojasnili, oziroma da bi pojasnili razlog, zakaj je komisija to sploh predlagala. Gospod Krojcman tudi predlaga, da bi kazni veljale za vse države članice in da bi potem te kazni bile prenesene v evropski proračun. In da tukaj ne bi ločeno uh, obravnavali držav članic, ki imajo evro in tistih, ki niso članice evroobmočja. Hvala. Euh, Želi še kdo besedo? Ne. Potem pa besedo predajam nazaj komisiji. Predvsej že zamujamo, nažalost, zato vas res prosim, da ste čim bolj kratki, da odgovorite na konkretno vprašanje, ki so bila zastavljena. Yes, uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. S to uredbo bomo zagotovili ustrezno uporabo statističnih podatkov, ki so v postopku MIP zbrane. To smo slišali št strani številnih, uh, oziroma vseh tistih, ki so spregovorili. Uh, Na ta način želimo okrepiti zakonodajo in tudi okrepiti celoten okvir zbiranja statističnih podatkov. Imamo nekaj komentarjev, ki se nanašajo na predloge sprememb, ki pa ne govorijo o vsebini, ampak zgolj o obliki besedila. In med tistimi, ki smo jih danes slišali, imam predvsem v mislih predlog spremembe 14, kjer želi predlog spremembe besedo transmitting of data to the commission spremeniti v communicating data to the commission. Mislim, da bi morali ohraniti eh, besedo transmitting, kajti tukaj smo imeli v mislih prenos podatkov iz držav članic v, eh, oziroma na komisijo in ne zgolj obveščanje komisije o podatkih. Gre za drobno, a pomembno stvar. Potem vprašanje o kaznih. Po nekaj razmisleka smo v predlog uredbe uvrstili oziroma nekako nesli tudi možnost, da se državam članicam izrečejo kazni. Tistim državam, torej, ki namenoma ali pa po nesreči komisiji sporočajo napačne statistične podatke. To smo zato smo se odločili na podlagi preteklih izkušenj in menimo, da je to pomemben del uredbe. Seveda pa ne vemo, koliko se bo ta člen v praksi tudi uporabljal. Vseeno si želimo, da bi člen ostal v predlogu uredbe. Menimo, da je to tudi skladno z drugimi uredbami in da gre tukaj za maksimalne dneske kazni, ki naj ne bi presegali nič, sila nič pet odstotka BDP-ja posamezne države. Te kazni je bila ustrezne. Potem seveda želimo tudi bolj podrobno opredeliti pravila za opredeljevanje kazni in pa za določanje višine kazni. Kajti tukaj gre za različne napake, različne pomankljivosti in pa z različne stopne malomarnosti. Zato smo tudi predlagali delegirano besedilo, s katerim bi opredelili eh, oblikovanje kazni. To se donaša na vsebino samega člena. Mislim, da je to vse z moje strani. Niste pa odgovorili na vprašanje, ali bi morali imeti posebna ureditev za tiste države, ki nimajo evra. Aha, naša uredba se nanaša na vse države članice Evropske unije in nismo predvideli ločenih eh, sistemov kazni in sankcij za države, ki niso članice euroobmočja. Gre sistem, ki bi se izvajal eh, v vseh državah enako. To se nanaša na predlog spremembe 5, če se ne motim, pri tem predlogu nismo povsem razumeli, zakaj ne bi prihodke eh, iz teh kazni eh, uporabljali samo za države evroobmočja. Uredba se nanaša in se bo upravljala v vseh državah članicah in zato ne želimo razlikovati med državami članicami evroobmočja in tistimi, ki niso članice. Eh, Težave se lahko pojavijo tudi v slednjih in te težave lahko potem vplivajo na ostale države članice Evropske unije. Tako da tu ne želimo zajmejevati področje uporabe, zoževati področje uporabe te uredbe um, samo na države članice Evropmočem. Hvala. Hvala za vsa ta pojasnila. Bomo vse to upoštevali, ko bomo pripravili kompromisne predloge sprememb. Upam, da bomo vključili tudi nekatere od mojih prvotnih predlogov sprememb ter seveda predloge sprememb ostalih kolegov, še zlasti glede zadnje točke, ki ste jo omenili. S avtori predlogov sprememb lahko še enkrat bolj natančno pogledamo te predloge katere naj vključimo v končno besedilo, v kakšni obliki. Želimo namreč upoštevati tudi stališče komisije. Prav tako pa želimo okrepiti postopek za odpravo makroekonomskih neravnotežij. Kompromisne predloge bomo obravnavali 3. februarja v Strasburu. Glasovali bomo na istem zasedanju Odbor Ekon bo o tem glasoval 12. februarja na plenarnem zasedanju, bomo to obravnavali aprila. Še vedno zelo zaostajamo pri našem dnevnem redu. Lep pozdrav vsem predsednikom agencij. Hvala, da ste z nami. Na kratko, res na kratko vam bom dala besedo. Pa tudi Juteja Zlovecka bo povedala še par besed pred tem, kaj se dogaja v pogajanjih s svetom o izvrševanju direktive o napotitvi delavcev na delo v okviru upravljanja storitev. Gospa poročevalka, prosim, da ste telegrafski, res mi je žal. Kaj se je dogajalo na prvem trialogu? Poročajte res na kratko. Hvala za razumevanje. Imam pitanje maksimalno telegrafičnem. Če... Vprašanje imam. Torej, zelo telegrafično, naj bom precej telegrafično. Koliko časa imam na voljo? Dobro. Če mislite, da sem predolga, me kar prekinite. Prvi trilog je potekal v januarju v Strasburu in sicer v direktivi o napotitvi delavcev. Ampak predsedstvo nima mandata za pogajanja in zato je eh, vse še predhodne narave. Razpravljali smo o četrtem členu, kjer so opredelitve o institucijah, o uradniki za zvezo in pa tudi o petem členu, Pogajanja pri prvih dveh členih so bila tekoča, naš pristop je bil konstruktiven in dosegli smo tudi rešitev glede 95 odstotkov določb. Zaradi pomankanja časa pa nam žal ni uspelo razpravljati o zadnji potočki petega člena. Člen 5, področje uporabe. Tukaj imamo nekaj predlogov eh, sprememb strani sveta in pa tudi parlamenta. Področje uporabe se ni spremenilo in hranili smo tudi eh, tiste določbe, ki pravijo, da se področje uprave ne spreminja od prejšnje redbe iz leta 96. Oziroma direktive iz leta 96. Črtali smo nekaj sklicev na uh, mednarodno pravo, na nekaj konvencij, um, ki so že bile ratificirane v teh državah članicah. Potem člen 2 opredelitve. Uh, Najprej smo dosegli konsens glede opredelitve ustreznih organov, pristojnih organov. Socialni partneri so lahko ti organi. Morajo se tudi spremeniti opredelitev organov, um, zaprošenih organov. Potem člen 4. Uloga organov in pa uh, organov za zvezo. Tudi tukaj smo dosegli kompromis, ki nekako pošteje pomisleke tako sveta, kot tudi parlamenta. In izvorni, oziroma treba je povedati, da smo izvorni predlog komisije razširili, ker smo sem dodali tudi določbe, ki govorijo o varstvu osebnih podatkov. Uradi za zvezo lahko v tem kontekstu tudi posreduje podatke o zaposlitvi v posamezni državi svet je tu nekako nakazal, da gre za eh, kar precejšno upravno obremenitev in zato uradom za zvezo niso želeli naprediti še dodatnih funkcij. Potem naslednji člen, člen 5, eh, kjer je svet sprejel naš predlog, da bi objavili pogoje za poslitve, pogoje dela na nacionalnih spletnih straneh kar zadeva jezike, smo prav tako prišli bliže drug drugemu. Treba je upoštevati tudi določbe direktive o prostem pretoku delavcev in treba upoštevati, da mora biti podatki na voljo eh, v jeziku ciljne države in pa tudi nekaterih držav, izvornih držav delavcev. Prav tako pa smo se pogovarjali o objavljanju nekaterih podatkov, eh, ki se nanašajo na pritožbe zaposlenih eh, v primerih kršitev strani delodajalcev. Govorili smo tudi o pogojih zaposlitve, ki bi jih lahko določali socialni partnerji. V kompromisnem besedilu želimo nakazati, da morajo biti ti podatki, ti pogoji, ki jih socialni partneri oblikujejo, dati na voljo javnosti na spletnih straneh. Naslednji trialog bo potekal 23. januarja in takrat bomo razpravljali tudi o drugih zadevah. Hvala. Hvala. Ja. Jutri bo potekal drugi trialog skladno s členom 3. Resne zadeve bodo obravnavali. Želi kdo besedo? Ne hvala vsem za razumevanje. Gospa Danuta Hubner bo na naslednji seji lahko poročala o tem, kaj se bo dogajalo jutri na drugem trialogu. Zaključili smo s to točko na dnevnem redu. Vsem štirim direktorjem agencij pa se res zahvaljujem, ker so tako modro in potrpežljivo čakali. Sedaj pa je res nastopil trenutek, ko tudi vi lahko predstavite svoje delovne programe za leto 2014. Vsem štirim želim seveda srečno novo leto v imenu odbora za zaposlovanje. Vesela sem, da imamo priložnost, da se z vami pogovorimo o zadevah, tudi na podlagi dokumentov, ki ste jih že posredovali članom našega odbora. Predlagam, da začnemo z gospod Kristo Zedlečki, direktorica Agencije za varnost in zdravje pri delu. Agencija OŠA, kot se imenuje, gospa direktorica, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, in vsem želim zdravo in uspešno novo leto. To leto bo zelo pomembno za Evropsko unijo obstoječi dokumenti že omenja naše prednostne naloge. Bi pa to še nekako dopolnila in sicer bi začela z našim delom pri oceni tveganja. Spletna ocena tveganja. Večina vas je zato že slišala. Gre za generično orodje za mikro, mala in pa srednje velika podjetja, ki ga je naša agencija razvila. Zelo uspešni smo pri tem delu in skušamo nekako tudi druge eh, podbuditi, da bi razvili podobno orodje na lokalni ali pa nacionalni ravni. 12 teh orodij, 12 orodij za ocenevanje tveganja je že na voljo na spletu in mikropodjetja imajo zdaj dostop do njih. To so orodja, ki so na voljo brezplačno in zato podjetjem ne povzročajo dodatnih stroškov. Kot veste, je agencija zahtevala, da se vsa orodja razvije ob eh, sodelovanju socialnih partnerjev. V prihodnjem letu pričakujemo razvoj dodatnih 60 orodij za ocenevanje tveganja v posameznih državah in sektorjih. Potem, če grem na en od naših vodilnih pobud, zdravje na delovnem mestu. Tukaj želimo zviševati zavedanje o tem. V kampanji v letu 2012 in 2013 smo delovali pod sloganom Delajmo skupaj za preventivo in boljše pogoje na delovnem mestu. In tudi v zvezi s tem lahko povem, da je bila kampanja pozitivna, kampanja raste, eh, se zboljšuje in zdaj imamo že 87 uradnih partnerjev v tej kampanji. Leta, oziroma leti 2014 in 2015 pa bomo kampanjo nekako nadgradili z dodatno dvoletno kampanjo. In zdi se mi, da je to nekaj, kar bi lahko bilo pomembno za vse države članice in pa, in pa za vsa podjetja. Naslov kampanje je upravljanje stresa na delovnem mestu in V okviru kampanje bomo govorili o zmanjševanju stresnih dejavnikov na delovnih mestih. Odziv socialnih partnerjev in drugih partnerjev je bil, želo, je bil zelo pozitiven, kajti želijo si krepiti zavest o tem, želijo si krepiti zavest o tem, da je stres na delovnem mestu izjemno uh, pereča uh, tema. In zato bo Oša nekako skušala podpreti um, dogodke z tem v državah članicah. To bomo torej, izvajali med letom 2014 in 2016. Če grem naprej, želim se vrniti na pilotni projekt v zvezi z zdravjem in varstvom na delovnem mestu, ki smo ga začeli v preteklosti uh, skupaj z Evropskim parlamentom. Uh, Zahvaljujem se gospe Beres, s katero smo lahko organizirali poldnevni sestanek decembra lani in, ko, in takrat smo lahko tukaj v Evropskem parlamentu predstavili prve izsledke tega projekta in pa prve izzive, ki smo jih lahko mm, odkrili oziroma jih določili. Naš cilj je, da na podlagi opravljenega dela v preteklih dveh letih pripravimo priporočila, tako da lahko morda Mm, na boljši način pripravimo eh, vedno starejšo delovno silo in pa tudi podjetja, ki imajo v svoji strukturi te delavce na eh, delo prihodnje. Pripravili smo tudi krajše poročilo o tveganju eh, v zvezi z zdravljenjem delovnem mestu za ženske. Tudi to je pomembna mm, publikacije, ki smo jo pripravljali približno leto in pol. In v tej, uh, tem dokumentu bomo govorili o dejavnikih, ki vplivajo na zdravje žensk na delovnem mestu uh, in pa tudi o dejavnikih, ki vplivajo na zdravje moških, seveda na delovnem mestu. Če si pogledamo nekako operativno stran upravljanja agencije, tukaj imamo izvajanje programa eh, med letoma 2014 in 2020. Tukaj gre za večletni strateški načrt, ki smo ga razvili v preteklih dveh letih. Razprave ob tem ni bilo ne vem kako veliko. Delali bomo na petih glavnih mm, področjih. Predvidevanje, eh, potem številke, orodja, zviševanje oziroma krepitev zavesti in pa mreženje povezovanje. In vsa ta področja bomo skušali tudi izkoristiti pri našem delu, pri našem poslanstvu in sporočati javnosti, kako pomembno je, da so delavci in delavke Evropske unije zdravi in pa varni na delovnem mestu. Zdaj pa morda še dvoje, je, kar je bolj pomembno oziroma bolj povezano z načrtom za prihodnje. 20. decembra 2013 je španski ministerski svet potrdil eh, doslovenski sporazum med Ošo in pa med, špansko, eh, med Španijo, kar je pomembno za stabilnost eh, regulatornega okvira, v katerem deluje agencija. Z načrtom delovanja pa je povezano tudi naslednje. Oša se je preselila v novo poslopje v Bilbao in tukaj smo želeli zagotoviti dvoje, da bomo prevrčevali nekaj denarja in da bomo izboljšali tudi pogoje za naše delo. Oboje smo dosegli, čeprav danes eh, čas temu ni najbolj naklonjen. Zdaj z najnino prihajamo kar 40 odstotkov v primerjavi s preteklostjo in pa kar je morda še bolj pomembno, na voljo imamo boljšo poslopje, boljše, boljše eh, okolje, kar je bo, tudi dobro za naše zaposlene. To je poročilo. Hvala. Hvala lepa, ker se res držite časa za govor. Točno sedem minut ste govorili, čestitke. Sedaj pa besedo prvič predajam Joakinu Jamesu Kalehi iz Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja CDFOP. Dolgo časa smo vas čakali, veseli smo, da ste sedaj nastopili mesto direktorja tega centra. Za sedem minut je beseda vaša. You, Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej seveda vračam vaše eh, dobre želje za to leto in pa želim enako tudi vsem ostalim poslancem to je moj. Moj 97. dan na čelu CDF, pa in kmalo bom na čelu te organizacije 100. dan, kar je nek menik. V Solunu uh, deluje zelo živahna agencija, kar je pomembno dejstvo, ko gre za uh, izboljšanje pogojev za poslitev med uh, eh, odraslimi in mladimi. Delo CDFO pa temeli predvsem na reformi sistema, na opolnomočenju državljanov in pa o tem, da krepimo zavedanje, da lahko oziroma da bi morali vsi stremeti k zaposlitvi. V preteklem letu so zunani ocenjevalci strani komisije preverili delo naše agencije med letoma 2007 in 2012 in hkrati so potrdili, da naša agencija dela zelo dobro. Dejali so, da je CDFO izjemno uspešen pri izpolnjevanju njegove misije, zelo svoje misije in da je, oziroma ima CDFO tudi pomemben vpliv na posredovanje med posameznimi deležniki v tem kontekstu Evropski uniji. CDFOP ne, ne upravlja dela, ki ga upravljajo že nacionalne agencije, torej nekaj za podvajanje. In tudi delo CDFOP-a poteka na zelo ekonomičen način. CDFOP še naprej kreatorju politike ponuja ustrezne odgovore želi pomagati tistim, ki prečasno zapustijo šolanje, želi pomagati tistim, ki si želijo predviti dodatna uh, znanja, dodatne veščine za novo kariero in pa za tiste, ki si želijo še dodatno izobraževati. Države članice in pa socialni partnerji skupaj z nami nekako razvijajo pogled, ki sega v prihodnost. Proaktiven pristop razvijamo. CDFOP ima veliko izkušenj s temi vprašanji, kajti na voljo imamo precej sredstev, s katerimi lahko uh, izvajamo krepitev uh, poklicnega izobraževanja, potem se opiramo naprimer na sporočilo Združa in pa upravljamo tudi Europass, s katerim mm, od leta 2000 pet nekako državljani eh, pripravljajo svoje življenje pise. Teh je bilo v eh, zadnjih devetih letih že kar 32 milijonov, samo lani 8,7 milijonov. Komisijo podpiramo pri razvoju ESKA, taksonomije, s katero eh, komisija želi okrepiti poklicno izobraževanje v državah članicah. Na voljo imamo precej statističnih podatkov z poklicnim izobraževanjem. Tukaj sodelujemo tesno z Eurostatom in z OECD. Ter na ta način razvijamo um, kazalnike, ki komisiji in pa nacionalnim organom omogočajo upogled v dogajanje na tem področju. Delo CDFOP-a poteka na nekako presečišču uh, trga dela in pa izobraževanja. Vsi podatki, ki sem jih omenil, se nahajajo v poročilu, v spremnem dokumentu k poročilu in pa v predstavitvi, ki ste jo prejeli vsi. S tem želim nekako ponariti, da je povezava med veščinami, znanjem in zaposlitvijo um, nekaj, kar želi CDF obkrepiti. V prihodnih letih bo postalo še bolj jasno, kako pomembno je vse želensko učenje. Veliko evropskih orodij in pa pobud je bilo že pripravljenih, um, da bi ta zavest nekako prišla do vseh. Sam menim, da je zaposljivost za prihodnost Evropske unije izjemno pomembna. Treba je tudi zagotoviti, da se na gospodarsko krizo odzovemo z ustrezno izobraženo in sposobno delovno silo. Dovolite mi, da ob koncu predstavim še tri izzive, s katerimi smo soočili pri delu v letu 2014. Najprej gre za izobraževanje, poklicno izobraževanje odraslih. To je področje, kjer CDFO krepi svoje delo, kjer želi pomagati tistim, ki želijo izboljšati svoje veščine in najti eh, zaposlitev. Potem drugo področje, s katerim želimo okrepiti eh, položaj vajencev, pripravnikov. Tretje področje pa je okrepitev tehnične podpore državam članicam, da bi te lahko izkoristili vse sinergije in vse, vsa urodja, ki so jim na voljo. Naj zaključim. CDFOP je agencija, ki se sooča z vedno večjim popraševanjem po uh, storitvah, ki jih nudi. Zmanjševanje proračunskih sredstev ne bi smelo ogrožati našega dela, našega poslanstva, kajti moramo se soočiti z uh, Eh, generacijo, ki nima svetle prihodnosti in ji pomagati. V prihodnosti bomo posredniki med svetom zaposlitve oziroma med eh, sfero zaposlitve in pa sfero izobraževanja. In to bomo, to bomo delali skupaj z državami članicami in pa evropskimi institucijami. Hvala. Uh, Hvala lepa. Kolega Menendez Valdes, direktor Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer dobi besedo naslednji. Izvolite. Merci beaucoup, Madame la Présidente. And, um, all the best for the new year to you and all your. Mm, najlepša hvala, gospod predsednica, in uh, vse najboljše vam želim v tem letu in pa tudi na volitvah v tem uh, letu, ki so pomembne za Evropski parlament. Volitve 2000. 2013 smo začeli z izvajanjem novega štiriletnega programa od krize do okrevanja. To je naslov. Dobro, še vedno smo v krizi, ampak eh, želimo si, da bi eh, kar se da hitro okrevali. In na ta način skušamo tudi eh, nuditi informacije za bolj konkurenčno, za boljšo Evropo. To je naša prioriteta in preteklo leto je bilo leto začetka. Mi smo si predvsem ogledali, kakšne so posledice krize na življenja eh, državljanov Evropske unije. In tukaj smo se mm, nekako osredotočili na tri panaropske projekte, ki smo jih izvajali v 43 državah v Evropi. Prav tako pa si želimo gledati, kakšni so bili odzivi na krizo in kakšne politike so bile pripravljene za sistem. V zvezi s krizo. Lahko povemo, da je najbolj značilno za državljane, da postajajo vedno bolj pesimistični, da ne vidijo svetle prihodnosti. In da nimajo več zaupanja v institucije Evropske unije in pa v same države. Delo, ki smo ga začeli lani, ki ga bomo nadaljevali letos ter v prihodnih letih, eh, nakazuje, da treba okrepiti zaupanje državljanov v delo institucij Evropske unije in pa v lastno prihodnost. To pomeni, da je za državljane zelo pomembno, da so storitve, ki jih nudimo, kakovostne, da, jim, da nam državljani zaupajo. Ehm, in ravno zato smo se usredotočili na javne politike, ehm, na raziskavo javnih politik um, in si ogledali, kaj točno se dogaja. Naši sledki so naslednji. Na voljo je vse manj sredstev za spodbujanje zaposlitve mladih in pa um, odraslih, manj je na voljo socialnih storitev, naprimer um, na področju zdravstva, potem pomoči družinam, uh, otrokom in vse to smo lani raziskovali in pa nekako skušali najti eh, oziroma doseči zaključke. Prav tako smo nekako ugotovili, da se je restrukturiranje v drugi fazi krize sicer začelo, se krepi, ampak da še vedno ne dosega eh, zadovoljivih rezultatov, saj ne za državljane. Na tem področju smo upravili tudi nekaj raziskav, s katerimi smo želeli odkriti, kaj so vzroki za zmanjševanje števila delovnih mest. Opozili smo, da je prišlo do vedno več eh, stečajev podjetij. In Prav tako smo opazili, da je prišlo do iskanja zaposlitev v drugih državah članicah. Pri tem pa ne obstaja toliko razlik med novimi in pa tako imenovanimi starimi državami članicami. Kriza je vplivala predvsem na mlade. In vest, kot veste, bomo tudi v prihodnosti mladim namenili še posebno pozornost v okviru tega pa tudi še posebej mladim ženskam. Opozili smo, da, mladi, da eh, se mladi odločajo za nekatere oblike zaposlitve, za katere menijo, da bodo korak do bolj varne, trajnejše zaposlitve, ampak ti upi mladih se ne izpolnjujejo. Prav tako si bomo gledali, kakšen je potencial mladih podjetnikov in pa ustanavljanja MSP-jev med mladimi. Opazili smo tudi spremembe na trgu dela v Evropski uniji. Polarizacija se bo povečevala. Torej, opazili smo, da se je število delovnih mest najbolj zmanjšalo v rangu srednje plačanih služb. vendar se to ne nanaša na samo eh, nekako kakovost zaposlitve, ampak predvsem na plačo. Opažamo tudi velik razkorak med številom delovnih mest, ki so na voljo, in pa med številom nezaposlenih. Izvedli smo raziskavo med podjetji in dobili podatke, da eh, podjetja kar v 40 odstotkih ne morejo najti ustrezno izobraženih in usposobljenih delavcev, ki bi jih lahko zaposlili eh, v nekaterih, oziroma nekaterih delovnih mestih. Veseli smo, da so nekatere države članice tudi pripravile pilotne projekte na tem področju. Prav tako ko smo si ogledali, kakšni so sistemi kolektivnega pogajanja, torej kolektivnih pogajanj v državah članicah. Gre za delo, ki smo ga začeli prav tako v preteklem letu in ga bomo nadaljevali letos. Delo oziroma zaposlitev ne bi bila trajnostna dejavnika in to je nekaj, kar želimo oblikovati kot rdečo nit pri našem delu v prihodnem letu. Dobro tudi sodelujemo z drugimi agencijami, naprimer z OŠO, v sodelovanju s katero smo pripravili um, dokument s priporočili. Morda bi lahko uh, omenil še nekaj operativnih podrobnosti. Naš proračun je 20 milijonov evrov, zaposlenih imamo 120 ljudi. Objavili smo 172 PDF dokumentov, torej to so naše publikacije. Ampak morda je od tega še bolj pomembno, da smo bili navajeni v več kot 120 dokumentih eh, in v kar procesu številu dokumentov, ki jih je objavil tudi Evropski parlament. V letu 2014 in 2015 bo Eurofund pripravil nova priporočila in skušali bomo tudi nekako nakazati, kako lahko naša agencija pripomore k reševanju težav na področju zaposlovanja mladih. Želimo si prav tako sodelovati z agencijami, z drugimi agencijami in pa z odbori, kot je vaš. Seveda pa tudi vsem obveščati, Eh, proračunske dvore. Hvala. Hvala lepa in še zadnja. Gospa Madlen Serban, direktorica Evropske fundacije za usposabljanje. Madam Chair, I would like to join my colleagues in uh, wishing. Hvala lepa. Vsem kolegom in poslancem želim zaželeti srečno in uspešno novo leto. Veliko dela nas čaka. Kot predstavnica ETF bom govorila o Global Year Up oziroma globalna Evropa. Naš proračun namreč prihaja iz tega naslova. Mm, poročala bom o naših uspehih v letu 2013. Če si ogledamo uspehe v letu 2013 in se zazremo v leto 2014, moram omeniti, da je leto 2013 Eh, zadnji del štiriletne perspektive, eh, zato bom omenila tudi nekaj večletnih dosežkov. 2014 pa je prvo leto srednjeročne perspektive 2014-2017 in eh, nadaljujemo vse skupaj v skladu za strategijo za leto 2020 Evropske fundacije za usposabljanje, to je tudi sprejel naš upravni odbor. Zakaj je naslov Globalna Evropa pomemben. Kje moramo biti še bolj proaktivni? Države so vedno bolj soodvisne na vedno več političnih področjih in to že zahteva nikoli presluterno sodelovanje. Odnosi med vladami v Evropske uniji, pa tudi odnosi med Evropske Evropsko unijo in tretjimi državami članicami je izredno pomembno. Prav tako pa tudi sodelovanje med ehm, državami, ki niso članice Evropske unije. Gre torej za nacionalne, domače in mednarodne politike. Ehm, in odnose med temi politiki so postali bolj kompleksni, zato je tudi bistvenega pomena za zagotavljanje stabilnosti. Globalni interesi niso nujno vedno sekundarni na agendi posameznih nacionalnih držav. In vedno je treba te interese tudi upoštevati. Ravno včeraj sem uh, si ogledala Euronews, tam so ogledali o napadih v Libanonu, o mirovnih pogovorjih o Siriji, o uh, pogajanjih Srbijo, vstop v Evropsko unijo, potem eh, nemiri v Ukrajini in tako naprej. Eh, torej, kako naj delamo v tako zapletenih globalnih eh, politično zapletenih državah. To je izziv tudi za našo fundacijo. Uh, Naše delo v zvezi z razvojem človeških virov je bistvenega pomena za obnovo vseh teh držav. Če v Evropi demokracijo jemljemo za samo po sebi umevne, so, moramo se zauzimati tudi za vrednote demokracije v preomenjenih državah. Zato je treba zagotoviti lasništvo in pa sodelovanje v teh državah. Sodelovati moramo pri razvijanju politik. To je predpogoj za trajnostni razvoj, to lahko prispeva k krepitvi odpornosti nacionalnih sistemov, tako za socialnega, kot tudi za gospodarskega vidika in to lahko pomaga zgraditi zmagljivosti vseh teh nacionalnih sistemov organizacij, tako da se bodo lahko soočale z izzivi in pa z nestabilnostjo. Zato moramo veliko pozornosti posvetiti um, izobraževanju na področju politik, tam, kjer, je, kjer vlada velika nestabilnost, se moramo nujno približati tamkajšnjim partnerjem. Tudi, ko gre za centralno raven, bi se vam želela zahvaliti za podporo eh, političnim aktivnostim, ki jih izvajamo v zadnjih nekaj letih, zlasti za sredozemske države, za arabske države. Začeli smo v Amanu leta 2012, nadaljevali smo v Marseju leta 2014 in enako smo naredili na Zahodnem Balkanu, Eh, oktobra leta 2012. Ključnega pomena je, da vključimo politične voditelje in pa parlamentarce v te zadeve. In nujno je, da izgradimo institucionalne zmogljivosti tako, da bomo zagotovili, da bodo te politike tudi izvajane in ne samo sprejete na posameznih ravneh. Prav tako se prizadevamo za upravljanje na pod vladni ravni, to, zato se zazemamo pri posameznih regijah, to je razvidno tudi iz dokumenta, ki vam je bil razdeljen, to počnemo že na ravnih eh, šol, tako da so vsi sposobni um, pripravljati dobre politike in izmenjevati dobre prakse, ki lahko vplivajo na politike, ker je to potrebno. Pripričani smo, da je naše delo na področju kvalifikacij, na področju zaposljivosti, na področju zaposlovanja, na področju podjetništva, zagotavljanja kakovosti lahko zagotovilo boljše možnosti za državljane teh držav, tako da bodo imeli boljše izglede za prihodnost doma. To je naša naša prva in najpomembnejša naloga. Po drugi strani pa Evropska fundacija za usposabljanje prispeva tudi k um, um, spodbujanju pridobivanja veščin pri ciklični mobilnosti. No, ne glede na to, o kakšni mobilnosti govorim, moramo za državljane zagotoviti uh, prihodnost, bodi si v njihovih državah ali pa tam, tja, eh, kjer so namenjeni. Danes veliko razpravljamo o, o fenomenu priseljevanja. V letu 2014 eh, se bomo, vključili, se bomo ukvarjali za problemom demografskih eh, bomb, govorim o jugu, tam bomo potrebovali 6 milijonov novih delovnih mest, enako velja za države Vzhodnega Balkana in pa za vzhod Evrope, kjer uh, gre za starajoče se družbo in za mora ETF eh, prikrojiti svoje ukrepe tam, prikrojiti moramo naše ukrepe potrebom starajočega se prebivalstva. Kaj je pomembno, ko govorimo o letu 2014? Ne gre samo za to, da ETF praznuje 20 let. Povedati moramo tudi naslednje. Ko sta se predsednika Mitterrand in pa Kohl odločila, da bosta ustanovila Evropsko fundacijo za usposabljanje in ko je Jacques Delors takratni predsednik komisije skupaj z njegovim eh, podpredsednikom Jacques Lamijem, ko sta ona dva zbrala vse predloge na listu papirja, eh, sta imela v mislih eh, tudi to, da bomo po padcu berlinskega zedu potrebovali tudi rešitve za to državo. In tudi nove države članice so prispevale svoje k današnjim razmeram. Ampak leto 2014 bo tudi obletnica začetka prve svetovne vojne, katere povod se je zgodil v Sarajevu. Vse te prihajajoče obletnice nam bodo služile kot opomniki vladam in pa državljanom, da moramo tudi globalne dogodke upravljati. To pomeni, da bomo tudi v letu 2014 in potem morali upravljati pojav globalizacije, tako da bomo lahko poskrbeli za rezultate za večino ljudi, ne pa samo za nekatere. Včeraj zvečer sem se v Evropski v Euronewsu naučila, kako ponosni smo lahko na to, da sta dva zunanja ministra, no mislim, da to ni na ključje, da ta dva zunanja ministra, ki prihajata iz držav eh, Nemčije in pa Francije, gospod Larus in pa eh, gospod Steinmeier, sta se odločila, da bosta obiskala Moldavo in pa Gruzijo in da boste za tamkajšnjimi državljani razpravljala o vrednotah Evropske unije. Zato mislim, da ima globalna Evropa smisel in z vašo podporo lahko k globalni Evropi veliko prispevamo. Hvala. Hvala lepa vsem štirim direktorjem. Ni nas več veliko v dvorani, ampak vsak želi spregovoriti. Sara Parking. je pri odboru ITF imenovana kot strokovnjakinja. Dala vam bom besedo, ampak res izjemno kratki bodite, kaj ti besedo želijo tudi poslanci. You, um, I... Hvala lepa, gospa predsednica. Pripravila sem dokument, ki je dolg samo tri strani. Dobili so ga vsi poslanci odbora. Uh, in ta dokument je pregled tega, kako ETF sprejema svoje odločitve. Delovni program za leto 2014. No, najpomembne, kar je treba tukaj povdariti, je to, da smo imeli dva kroga turinskega procesa. To pomeni, da so se države članice da so države članice pregledale uh, svoje dokaze o rezultatih. Evropska fundacija za usposabljanje na ta način raje prikroji svoje prednostne naloge in ugotovi, kje bo prišlo do največjih sprememb. To pomeni, da lahko tudi vsaka država članica Eh, posvoji politike in strukture, ki jih sprejema. To omogoča tudi izmenjavo najboljših praks, kar je prav tako zelo pomembno. Evropska fundacija za usposabljanje ima skupek letnih ciljev. Gre za krepitev sodelovanja držav članic v torinskem procesu, uh, želimo izboljšati kakovost tega sodelovanja. Kakor je povedala gospa eh, Sarban, je tudi upravljanje pomembno na vseh ravnih in zelo nas zanima vloga upravljanja in pa lokalna odpornost ne samo gospodarstev, ampak tudi družb. Proračun je dodaljen na osnovi ciljev in dejavnosti. V dveh državah članicah je prišlo do velikih izboljšav pri koherenc njihovih strategij, sestavljanj um, delovnega programa in tako naprej, izvajanju načrtov. Revizori so tudi odobrili naše računovodske izraz, eh, izkaze za lansko leto. No, kakšna je moja aktivnost? Jaz obiskujem seje odbora, pripravljam srednjeročno perspektivo, pomagala sem pripraviti tudi delovni program za leto 2014, eh, sodelovala sem na konferenci o trajnostnem razvoju. sis o sistemu ved. Difficult to actually use it for the sort of skills that are needed in the future. Um, ko gre za poklicno izobraževanje in usposabljanje, uh, sem članica odbora, ki nima pravice do glasovanja. V glavnem sem se prej ukvarjala z organizacijskimi vprašanji in pa z vprašanji trajnostnega razvoja in izobraževanja. Kakšno so naše razmišljala za prihodnost? Uh, parlament in pa drugi direktorati bi morali resno razmisliti o varovanju višjih strokovnjakov Evropske fundacije za usposabljanje v teh težkih časih. Um, dejansko imamo grožnjo izgube strokovnjakov. No, novembra bomo mi praznovali 20. rojstni dan in da zato moramo dejansko pris, eh, strateško pristopiti k temu in eh, promovirati to, kar počne ETF ne samo znotraj naše agencije, ampak tudi v delu z našimi partnerji. Še zadnja točka. Ta se nanaša na prihodnost in zelo politična. Eh, časi bodo v prihodnosti še vedno težki. ETF in pa delo, ki ga opravlja ta fundacija, delo, ki ga opravljajo tudi druge agencije, predstavlja pomemben neutralni teritorij. Eh, usposabljanje in izobraževanje je nek neutralni teritorij, ki ga moramo uporabiti za vse možnosti sodelovanja. Hvala lepa. Kolega Serkas, potem vsi ostali. Zelo, zelo na kratko, predsednica. Hvala lepa vsem direktorjem in direktoricam. Res je, da nas danes ni veliko v dvorani, ampak vseeno ste lahko prepričani v to, da cenimo vaše delo, vas, vaš trud. Tudi mi opravljamo delo in zato cenimo vse tisto, kar opravljate. Se strinjam s tem, kar je povedal prej direktor Eurofonda. Upoštevati moramo vse tisto, kar pripravljate. Zato me zanima, kako vi s trenutnim proračunskim stanjem sploh lahko delujete? Ali lahko sploh delujete v tem obdobju, ko bo treba verjetno pripraviti dodatne študije, verjetno tudi primeri dobrih praks? Še na kratko bi rad vprašal agencijo za varnost in zdravje pri delu, kaj se dogaja s konvencijo na tem področju, nimamo informacij. CDFOP. Kaj je z dvojnim izobraževanjem? Mene je to zelo zanimalo, tudi parlament dela na tem. To je tisto, kar potrebujemo za mlade. Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, mislim, da ste dobro ocenili trenutno stanje. Res je, da smo v krizi, ampak. Bojimo se, da smo kar nekako pozabili na težave, kot so revščina in os, tako naprej. Zato me zanima, ali tudi vi kaj spremljate, naprimer evropsko stanovansko politiko in tako naprej. Hvala lepa vsem. Dejstvo je, da Evropa ni osamljeno toček, tudi Evropska fundacija za usposabljanje igra zelo pomembno funkcijo. Včasih je res težko spostaviti dialog z nekaterimi akteri, vi ga uspešno spostavljate. Steven Hughes, želi še kdo besedo? Hvala lepa, gospa predsednica, zahvaljujem se vsem štirim direktorjem in pa strokovnjakom za njihove prispevke. E, strinjam se z Alejandrom, prosim, e, ne tolmačite odsotnosti poslancev kot kakšen indikator za pomembnost e, vaših agencij. Bojim se, da sedaj, ko se bliža evropske volitve, vedno manj poslancev obiskuje seje odbora, pa poslanci tukaj cenimo delo agencij. Eh, direktor fundacije iz eh, Dublina je povedal, da se tukaj pripravljajo številni pomembni dokumenti. No, eh, verjetno bi pohvalili tudi Oša, če bi imeli vse predloge iz strani Evropske komisije na področju usposabljanja in na področju strategije za zdravstvo. Obžalovanja vredno je, da po uh, vseh teh letih uh, strategije za zdravstvo sedaj še ni bila objavljena nova strategija. Eh, zanima me, kaj meni kolegica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu o tem. No, zaradi mojih interesnih sfer sem uh, zasledoval predvsem dela agencij iz Bilbao in pa iz Dublina. Cenim delo, ki sta ga pripravljala agencija za ta odbor. Uh, nekaj pripomp imam v zvezi z njunimi področji dela. Najprej, kar se tiče agencije Vol Bilbao, resnično mislim, da opravljate zelo dobro delo pri. Uh, Eh, območij, ki so izpostavljeni tveganjem. Eh, žal mi je, da to ni bilo upoštevano pri zakonodajnih predlogih na evropski ravni. V preteklosti je ta agencija igrala zelo pomembno vlogo pri identifikaciji na novo pojavljajočih se tvegan. Pred nekaj leti smo. V zvezi s tem uh, začeli neko posebno temo, o primerih izvinov pri delu, potem tudi psihosocialna tveganja. Vesela sem, da je direktorica omenila, da se bodo sredotočili na to področje v letih 2015 in 2016. Če se prav spomnim, smo prvič pozvali komisijo, naj predlaga predlog o tem leta 1994. Eh, in leta 2014 še vedno čakamo na ta predlog. Direktorico iz Bilbao sprašujem, ali pri vašem mrežju opazovalk sprejemate kakšne ukrepe oziroma ali spremljate vpliv krize na zdravje pri delu morda bi se lahko osredotočili tudi na to. Še za direktora iz Dublina po veliko pritiska strani parlamenta je komisija najavila novo socialno točkovno tabelo v okviru EMU-ja. Ali bo Dublin pri tem odigral kakšno pomembno vlogo? Ali predvidevate, da boste tukaj eh, pri pomagali pri pravam komisije za to točkovno tabelo? Hvala lepa. Tudi sama imam dve vprašanje, čeprav je ura pozna. Najprej Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. Zanima me strategija z področja varnost in zdravja pri delu. Kako poteka danes dialog med agencijo in Evropsko komisijo? Očitno je prišlo do politične blokade v komisiji, pri strategiji ne dosegamo napredka. Zanima me, ali imate kakšno zamisel o tem, kako sodelovati, ko se stvari enkrat premaknejo naprej. Hvala, da ste omenili tudi stres. Naš odbor se je s tem ukvarjal. Prosili smo za pregled in ponoven zagon strategije. Za Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja vprašanje. Mislim, da ste letos objavili pomembno študijo v zvezi z izzivi na področju minimalnih plač razprava se je sprožila tudi zaradi tega. Sara Parking je zelo ustrajala na tem, da se oglasi v današnji razpravi, ampak ni pa toliko dostojna, da bi ostala do konca razprave. No, zaključujem. Glede plač in razprave o tem. sklenjena je bila tudi koalicija v Nemčiji. Zanima me, ali ste vi kakorkoli pridruženi, če ja, na kakšen način, kakšne so naslednje faze, kaj lahko stori komisija s tem v zvezi ali je morda še prezgodaj govoriti o tem. Zelo na kratko, vsak dve minuti, da odgovorite na tri vprašanja, ki so bila zastavljena strani vsakega izmed nas, ampak vem, da boste zelo učinkoviti. Uh, Začnimo pa kar v istem vrstnem redu. Najprej Krista Sedlaček. Thank you very much. Also... Hvala lepa. Hvala za vso podporo, ki jo dobivamo iz tega odbora in hvala za vaše vprašanja. Sveda lahko vam dam povratne informacije. No, eh, mi trpimo zaradi rezov, ampak vsi direktori, ki tukaj sedimo, vemo, da je naša naloga da delo organiziramo na takšen način, da poskrbimo za kar um, najboljše možne rezultate. Naj vam podam samo en zgled. Omrežje agencij v 25 državah članicah. Trenutno opažamo, da nekatere države, nekatere članice v omrežju ne morejo um, plačati službenih poti, ne more sodrževati naših srečanj. To seveda nista Nemčija in pa Švedska, to so druge države, katerim bi morali resnično pomagati pri strateškem programiranju. To seveda občutimo. Seveda eh, preučujemo temo, krize, vplive krize na varnost in zdravje pri delu, pa tudi v povezavi z demografskimi spremembami. Sedaj in pa v prihodnosti bo za evropsko gospodarstvo ključnega pomena, da naša delovna sila ostane zdrava in varna. Uh, razpravljamo tudi o podaljševanju delovnega življenja. To je treba podariti, to je tudi osnova za naše delo v prihodnosti. Moram povedati, da nikakor nismo zadovoljni s tem, da nimamo evropske strategije o poklicni varnosti. Ne na zadnje, pa moramo povdariti, da smo v dobrih odnosih z komisijo, da tukaj ne gre za vprašanje dela enote, tudi ne um, posameznega direktorata. Vsi si želimo nove strategije in slišala sem, da bo aprila predstavljeno sporočilo o poklicni varnosti in zdravju. V tem smislu tesno sodelujemo med seboj in skušamo komisiji nuditi vso potrebno podporo, ampak seveda to ni naša odločitev. Naj se, vra, naj se vrnem na nemško zakonodajo. Eh, pred kratkim sem obiskala Nemčijo in tam razpravljajo o zakonodaji za odpravo stresa. No, rezultat tamkajšnje agencije eh, je sprožil razpravo o tem, ali bi potrebovali takšno zakonodajo v Nemčiji. Tam sem bila pred uh, zakonodajami, kakor veste, prihajam iz Ministrstva za socialne zadeve. Vem, da se je tam sedaj stališče spremenilo, No in avgusta med eh, konferenco v, Frankfur v Frankfurtu bi naj eh, tam dobili neke nove spodbude za razpravo o tem. No, toliko lahko zaenkrat povemo o tem. Hvala lepa, tudi direktor CDFOPAS naj se skuša držati časa za govor dveh minut. Hvala lepa. Kar se tiče proračunskih omejitev, to je pač današnja realnost. No, ampak mi se vseeno prizadevamo tukaj za fleksibilnost in pa za racionalizacijo človeških virov, ki jih že imamo v CDFOP-u. No, naj vam podam en zgled. Imamo dve enoti, ena se ukvarja o političnih strategijah in pa o eh, okrepljeni organizaciji poklicnega usposabljanja. No, pravzaprav tukaj osebe prehaja iz ene enote v drugo. Dejansko tukaj delimo znanje med obema enotama. E, in še več kot to, okrepili smo sodelovanje z Evropsko fundacijo za usposabljanje. Prejšnji teden smo ravno imeli skupen seminar in želeli bi še okrepiti naše sodelovanje, tako da bi znotraj teh proračunskih omejitev lahko polno izkoristili sredstva, ki so nam na voljo in to v korist evropskih državljanov. Drugo vprašanje v zvezi z eh, s tako imenovanimi sandwich courses. To lahko služi za oceno formalnega in neformalnega sopraševanja. To sta dve ključni področji politike Evropske unije cilji za usposabljanje in izobraževanje za leto 2020. No, seveda tukaj ne sodelujejo vse države v enaki meri, zato CDFOP skuša in eh, okrepiti svoje sodelovanje z državami članicami, želimo se premakniti z makro na mikro raven in skušamo zagotoviti, da bodo vsi predloge in preporočila izvajani tam, kjer dejansko plivajo na evropske državljane. Hvala lepa. Naslednji direktor. Veliko vprašanj sem dobil, ampak na hitro. E, ja, seveda, varčevanje ima vpliv na naše delo. Mm. Laž bi bila, če bi, rekla, da vpliv, če bi rekel, da vpliva ni. In tudi ti problemi ne bodo vsi rešeni v letu 2014. Um, e, za več raziskav moramo poskrbeti tudi znotraj naše hiše. Vpliv krize se čuti tudi pri revščini in pa socialnem izključevanju. Eh, pripravili bomo tudi številne projekte v zvezi z eh, stanovanskimi razmerami. No, še vprašanje Stevena Hughesa v zvezi z točkovnimi tabelami. Tukaj moramo upoštevati tudi podkazalnike. Uporabimo tudi tukaj rezultate življensk, iz raziskave o življenskih in delovnih razmerah. še vprašanje revščine. Predstavili smo nekaj zanimivih eh, rezultatov o povezavah med plačili. Tukaj imamo celo vrsto priporočil za specifične države. Ponekod je bilo ugotovljeno, da bi države tukaj morale sprejeti določene cilje in ugotovitve so zanimive, kajti ni um, povezave med posameznimi plačnimi sistemi in pa rezultati. Uh, to ima upraviti za drugo razpravo. o kompetencah Eurofonda, ampak dobro je, da imamo na voljo tudi te podatke. Sedaj govorim angliško, kaj ti tolmači nas bodo kmalo morali zapustiti. No, gospa Sarvan pa, uh, pravzaprav spoštovane, potrebuje tolmačenje in ima še vedno dve minuti, da konča to razpravo